Bien, mes chers collègues, j'ouvre notre séance qui prolonge notre. Dobrodan, dragi kolegi, dobrodošli na tem sestanku, s katerim podaljšujemo oziroma nadaljujemo naš včerajšnji sestanek. In sicer imamo na programu javno predstavitev eh, o pregledu večletnega finančnega okvira. Eh, za obdobje 2014-2020. Spregovorili bomo o perspektivah za evropski proračun za drugi, drugo polovico večletnega finančnega okvira. In skupina za spremljanje različnih politik Evropske unije bo podala svoje mnenje in eh, Razmišljali bomo o naših potrebah in zahtevah ob tem pregledu. Rezultati današnje predstavitve bodo tudi osnova za osnutek poročila kolege Olbrihta in gospe Toma, ki bo predstavljeno v odboru 27. aprila. No, gospod Jose Manuel Fernandez je ravno kar vstopil v dvorano in mislim, da ga moramo pozdraviti, saj je včeraj dobil MEP Award za leto 2016 na finančno-gospodarskem področju in to je prvič, da je član odbora za proračun dobil tako priznanje se strani svojih uh, kolegov in to za odlično opravljeno delo v letu 2015, če posebej, ko je bil uh, soporočevalec Eh, pri uh, osnutku za za EFSI in pri drugih poročilih. Tako da prosim za ploskajmo Jose Manuelu. To ste že storili. Ja. No, bomo poslušali standing ovation, če bo vle. Bien. En tout cas, euh, cette reconnaissance. Non. To je pomembno priznanje, ki eh, to, osvetli tudi odbor za proračun v celoti. Zdaj pa pozdravljam naša dva poročevalca, ki bosta uh, vodila delo danes do povdne, gospod Olbricht najprej. Ja, če gre za vprašanje spolov v proračunu, bom pač jaz kot predstavnik manjšine začel. Pred gospodoma in povedal bi, da je delo, ki ga upravljamo, zelo pomembno, ne samo za nas, ampak za celotno Evropsko unijo, seveda, če govorimo o tem pregledu in če dovolite, bom prišel na angliščino. Eh, is... Mislim, da je pomembna ne samo osebina, ampak da je pomemben tudi jezik. Mi smo predstavniki odbora za proračun in kot poročevalec sem začel delati na tem obveznem umestnem pregledu oziroma reviziji in poskusil sem začeti s postopkom, nisem želel čakati na stališče komisije. Vemo, da mora komisija sprožiti postopek, potem gre to v svet, na to pa v parlament in mi lahko rečemo da ali ne. No, mi smo odbor za proračun, nismo želeli čakati in začeli smo začeti, morda celo spodbuditi razpravo o drugem delu tega večletnega finančnega okvira. Mimo grede, ni na ključje, da uporabljamo besedo revizija pri svojih dokumentih. Komisija pa uporablja besedo pregled. Vprašanje je, ali gre tukaj za politično razliko, zato bomo napeto prisluhnili vam. Mi menimo seveda, da je glavni element pregled, ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo potem, če bomo imeli pregled, analizo in če bomo razumeli, kaj se dogaja z večletnim finančnim okvirom 1420. Na zanima, kaj se bo potem zgodilo, je treba nekaj spremeniti ali lahko to sprememo do konca. No, na prvih sestankih in upam, da po tem, sestanku upam, da bomo poznali situacijo. Glede na to, kakšna je stanje, mislim, da je nujno, da določene stvari spremenimo. Ne da čakamo, ampak da ukrepamo. Zato smo torej uporabili termin revizija, pregled. To pomeni, da je treba nekaj spremeniti na kratek rok za 17, 18, 19, 20. Prav tako pa je treba nekaj spremeniti v naslednji perspektivi. Zato nas. Uh, Zanima, kaj menijo naši strokovnjaki glede na to, kakšno je stanje danes, kaj bi morali spremeniti v večletnem finančnem okviru pred koncem večletnega finančnega okvira in kaj bi morali spremeniti v sistemu po letu 2020. Toliko o naši filozofiji. Ne bomo se izognili pregledu ampak to ne bo vse, kar bomo storili, šli bomo še naprej. Kaj te na osnovi analiz, ki smo jih opravili, menimo, da je to nujno. Zato bomo z velikim veseljem prisluhnili vašem, vašemu mnenju, temu, kaj menite vi o MFF-u, kaj menite v drugem delu tega MFF-a in kaj bi morali spremeniti ali popraviti čim prej. In kako bi lahko spremenili sistem v prihodnosti. Hvala, gospod Toma. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. Zadovoljna sem, da imamo to predstavitev zdaj. In sicer po pregledu zadnjih treh let ter razdelkov, pri katerih je bilo nekaj težav, tako da smo zdaj pred pripravo poročila v tem trenutku o večletnem finančnem okviru in mislim, da bo to zelo pomembno sporočilo. Zdaj pa k začetkom leta 2013, ko je parlament glasoval o večletnem finančnem okviru, lahko rečemo, da je to naredil nekoliko nasilo, se pravi, da ni bil zelo navdušen eh, nad eh, večletnim finančnim okvirom, ki je predvideval manj sredstev, pa to kljub vstopu nove države v Evropsko unijo, Hrvaške. Eh, imeli smo že takrat izkušnjo s premalo fleksibilnosti v proračunu pa tudi izkušnjo z prevladujočim delom prispevka držav članic v, sredstv, v proračunska sredstva, torej v lastna sredstva unije, kar je um, zapečatilo pogajanja s svetom na kratko. In to kljub temu, da je parlament pripravil analizo, iz katere se je izkazalo, da je treba določene stvari spremeniti, tako da je ehm, kljub temu primežu, v katerem smo bili, bilo jasno, da bi morali eh, večletni finančni okvir dodatno pregledati in tudi finančne inštrumente in eh, eh, druge vidike okvira, ki jih je osvetlila vis, skupina na visoki ravni, ki se je tudi s tem ukvarjala, ampak vsekakor je bilo postavljeno vprašanje lastnih sredstev, pa tudi uh, fleksi, večje fleksibilnosti inštrumenta. Tako da o tem se je govorilo, vendar pa je vseeno bilo vse nekoliko bolj pod prisilo sprijeto. In zato vam lahko še povem, da imamo v pogodbi o eh, delovanju Evropske unije tudi člen 311, ki pravi, da mora Evropska unija pripraviti svoje politike. No in danes smo v tem trenutku, ko eh, se Evropska unija ukvarja s tem, da pripravi lastna politična sredstva. Znotraj tega večletnega okvira so določene prednostne naloge, ki še vedno ostajajo prednostne in sicer eh, prizadevanja za rast in za zaposlovanje, to je še vedno na prvem mestu. Veliko naporov smo v to vložili, tudi s sprejemom um, naložbenega sklada, torej inštrumente za investicije EFSI. Pa še drugi inštrumenti so bili pripravljeni, naprimer prostovoljni prispevki, eh, pa upoštevanje teh kriz, ki si sledijo ena drugi v Grčiji in drugot in zaradi katerih je Evropska unija pred novimi prednostnimi nalogami. In kljub tem krizam in kljub tem novim prednostnim nalogam pa je naš proračun še vedno tok in se ni nikamor premaknil in Evropska unija še vedno ni pripravila novih eh, politik. In kot je rekel gospod Olbricht, se zelo strinjamo v zvezi s tem, da bo tem pregledu treba res revidirati proračun, torej opraviti pravo revizijo oziroma rebalans proračuna, pa čeprav je gospe Georgijevi eh, zelo težko to besedo spustiti z jezika. Tako da, naše mnenje je, da je ta revizija potrebna, vprašanje je seveda v kolikšni miri in Uh, o tem bomo razpravljali še v vseh prihodnih tednih. Razpravljali bomo seveda o inštrumentu za fleksibilnost in uh, tudi o gornjih mejah sredstev, pa tudi o načelih, ki naj veljajo v prihodnosti. Torej, tukaj smo namreč pozabili na osnovna proračunska načela, kot je enotnost proračuna na to, Eh, se je pozabilo pri uporabi proračuna. Vse več se oddaja na vzven različnih izved, potem smo govorili tudi včeraj. Eh, zdaj pa bi se dotaknila še nekaj vidikov, ki se mi zdijo pomembni za to razpravo. Eh, sploh zato, ker smo do današnje predstavitve v bistvu že pregledali vse problematične oddelke proračuna, kjer so potrebne spremembe. Eh, bodi si zato, ker je bilo treba uporabiti inštrument za fleksibilnost ali zato, ker potrebujemo druge ukrepe za izvajanje proračuna. Torej, določeni ukrepi so že bili izvedeni, eh, zato da smo upoštevali recimo, eh, pri čemer pa smo naprimer okrnili tudi področje za raziskave in obzorje 2020. Eh, in na nekaterih področjih bodo obveznosti tudi, prevzete obveznosti bodo zmanjšene v letu 2016 in Med njimi je tudi področje brezposobnosti mladih, ki pa je bistvenega pomena za Evropski parlament. Tako da mm, na ta način eh, nameravamo delati danes in eh, tudi sogovornike in obiskovalce prosim, da eh, to razpravo, to predstavitev vodimo tako, da skušamo nekoliko bolj na široko osvetliti te uh, teme v zvezi s proračunom in da ste pri tem eh, pogumni, drzni in da odkrito in jasno podate svoj pogled na to problematiko in na to, kar bi morali na tem področju storiti. Tako, torej, kar se tiče mm, eh, proračunskih prednostnih nalog, lastnih sredstev, Eh, finančnih ukrepov in inštrumentov, vse te teme, o katerih lahko poglobljeno razmišljamo, ki zahtevajo političen in ambiciozen razmislek, eh, so dobrodošle. Tako, toliko z moje strani uvodoma in nestrpno pričakujem, eh, kaj bojo povedali naši obiskovalci oziroma povabljenci. Hvala lepa, gospa uh, Toma in gospod Olbrich, ki oba pozivata naše eh, povabljence in obiskovalce in, in um, udeležence, da um, naj odkrito spregovorijo o problemih uh, v zvezi s proračunom, ki ga vsako leto na drugačen način klestimo. In še zlasti ob uh, izrednih kriznih dogodkih, kot je kriza evra in, kriza, in begunska kriza, eh, potrebujemo možnost za nova sredstva in moramo proračunske inštrumente nekoliko bolj razpršiti. To pa vodi do proračuna, ki ga več nihče ne zna prebirati in razumeti. Uh, Tukaj imamo ta večletni finančni okvir, potem pa še ta satelitska dodatna sredstva se strani dodan eh, držav članic, ki jih ne znamo več nadzirati. No, eh, med nami je gospod eh, Jorge Nunez Ferrer iz Evropskega centra za politične študije, na to gospod profesor Jacques Lucas iz Univerze v Poju. Na to pa eh, bomo prisluhnili z veseljem še gospodu Jaceku Dominiku, svetovalcu polskega ministra za finance, ki je bil eh, že eh, član Evropske komisije. In nam je že leta 2014 jasno predstavil probleme v zvezi s plačili in neplačanimi računi. Hvala, da si spet med nami, Dominik. Torej, najprej gospod Jorge Nunez Ferrer, izvolite besedo. Da. Well, um, thank you very much for having me here. Hvala lepa, da ste me povabili sem. Reči moram, da je to precejšen izjiv. Vedno je izjiv govoriti o proračunu. Spomnim se, ko sem začel pred 20 leti, sem rekel, dobro, izračunaš, koliko stane krava, koliko dobi država in koliko plačati nazaj. Vse je bilo preprosto, tehnično zapleteno, ampak dejansko preprosto. Danes pa je to prava nočna mora dobro, odločil sem se za to kariero, preden se je to zgodilo. Dobro, provokativen naslov, večkrat sem ga moral prebrati, preden sem ugotovil, kaj sploh želite, gre za revizijo ali umestni pregled MFF-a. Mislil sem, da gre za pregled, morda revizija, ne vem. Potem pa možnosti ali obeti za proračun EU v drugi polovici. To lahko pomeni marsikaj. Ne morem spregovoriti o vseh vidikih, lahko pa o nekaterih. Nekatere bom predelal, vseh pa ne. Najprej želim spregovoriti o nemudnih pritiskih na proračun EU. To je zelo pomembno. In po mojem bi bilo dobro, če bi začeli že zdaj. Povabili so me na prvo konferenco v Berlinu leta 2014 o MFF-u nihče ne čaka. Zakaj bi čakali vi? No, zakaj govorim o pritiskih? Zato, ker bo to imelo posledice na naslednja leta in to bo imelo tudi učinek na reformo proračuna, zato je treba o tem razmišljati že zdaj. Drugič, govoril bom o prožnosti in o zmogljivosti da bi bil proračun prožen tudi za nazaj, zato treba iskati rešitve danes in jutri. No, to bomo govorili o umestnem, ne vem, ali pregledu, ali reviziji, kakorkoli že. Veliko je elementov tukaj povedal, vam bom svoje mnenje in uh, veliko veselje mi je bilo, da sem lahko komisiji predstavil svoje mnenje na dolg pa bom govoril tudi o spremembi miselnega pristopa v zvezi s proračunom. Če se miselni pristop ne bo spremenil, nas čakajo težave. To želim omeniti. Jacques Lecache je delal z menoj na poročilu na visoke ravni. Počakajte, prosim, on vam bo povedal več o posledicah tega, na to, kar nas čaka zdaj, bo imelo tudi posledice na razpravo o lastnih virih. To se vse dogaja danes, zato so to zelo pomembna vprašanja. Vendar na njemu bom prepustil čast govoriti o lastnih virih. Dobro, nemudni izzivi. Lani je bil proračun izkoriščen do maksimuma plačila vnaprej, marže, transferje, vse je bilo izkoriščeno. Če si pogledate izvirno idejo prožnosti in dogodka lanskega leta, lahko vidimo, da domišljija nima meja. 12 milijard evrov naj bi mobilizirali, oblikovani pa so bili tudi eksterni skrbniški skladi, zato ker to ni bilo dovolj. Dobro, če vse skupaj dobro razumem, naj bi prožnost znašala 4 in vprašanje je, kaj pa, če to ne bo dovolj. In še drugo vprašanje, nekatera sredstva so bila porabljena vnaprej za jamstvo za mlade, to pomeni, da v določenem letu denarja več ne bo na voljo in potem je tega konec. Težava pa ne bo konec, ko bo konec denarja, problemi bodo še vedno ostali. Zdaj je prostora res malo, rešitve potrebujemo in O tem govorim zato, ker gre za rešitve, o katerih se bo odločalo na sejah sveta s kričanjem na hodnikih in tako naprej. Ampak to bo imelo resne posledice in lani smo dosegli čudež, letos pa naj bi dosegli boljši čudež. Postati bomo morali inovativni, nažalost. In jaz sem res tako obok, ljudje me sprašujejo za nasvete, ali je mogoče najti boljši čudež kot lani. Ne vem. Jasno je, da obstajajo nepravljena sredstva, ki jih države članice običajno dobijo nazaj. Nekako neumno je, da denar vračamo potem uvajamo prožnost in oblikujemo skrbniške sklade. Lahko bi si pogledali ta neporabljena sredstva in bili nekoliko bolj racionalni, ampak to je samo ena od številnih rešitev. To je samo ena rešitev, sam pa še iščem druge rešitve. Lepo prosim, da nehate črpati sredstva iz obzorja 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope, zato ker obstaja meja, koliko je mogoče vzeti iz teh dveh programov. To je bilo že izkoriščeno za EFC in to se bo uporabilo tudi za prožnost in tako naprej. Osrednje financiranje znaša 20 odstotkov proračuna in ne morete izkoriščati samo tega. Dobro, to, o čemer govorimo danes, bo imelo posledice na prihodnost in tudi na MFF v prihodnosti dobro, umestni pregled, umestna revizija, kakorkoli pač želite. Spomnim se, ko smo imeli umestni pregled SKP, je bil to dejansko predlog reforme. Besede lahko imajo več pomena, torej spomnim se tega leta 2003 in iz tega je res potem nastala prava reforma. Dobro, besede lahko imajo več pomenov, gre pa za proračun in proračun je bolj občutljiva tema. Ampak glavno področje je ta evropska dodana vrednost. Kaj to pomeni? No, lahko pomeni marsikaj, ampak eh, ljudje so včasih agresivni v zvezi s proračunom in še vedno o njem razmišljajo enako kot v 80-ih, 90-ih. Na področju kohezijske politike se večina proračuna preusmerja v financiranje ciljev EU, energija, podnebje, transferje in tako naprej. Ne gre za to, da bi države članice odločale. V 80-ih si pač imel svojo zabavo, gradil si letališče in tako naprej, zdaj pa tako več ne gre. Zato ne moremo reči, da je kohezijska politika oblika donacij drugim državah. Ne, gre za to, da bi dosegli cilje s pomočjo regionalnih skladov. No, to je treba okrepiti in pojasniti. Zato potrebujemo neke vrste prečiščenja in to pričakujem od umestnega pregleda. Če je mogoče, bi morali ukrepe, ki so se nabrali v proračunu v 80-ih in 90-ih in tako naprej, uredili. To so neke vrste pogajalski aduti. Ti dobiš to, ti dobiš nekaj drugega in proračun se je izkoriščal za to, da so se urejale usluge. No, zaradi tega je bilo veliko ukrepov, ki so dovoljeni, ampak ne koristijo ničemor. To bi morali počistiti in umestni pregled, ki smo ga opravili v prejšnjem obdobju, je bil popolnoma zgrešen. Ne moramo reči, kohezija je dobra ali kohezija je slaba lahko gremo po posameznih ukrepih, ampak politika sama je zelo obsežna. V določenih regijah to teče dobro, v določenih teče slabo. Zato je treba iti počasi. Zato pričakujem revizijo dodane vrednosti. Lahko damo neke smernice, neke zamisli, to je res prednostna naloga in tako naprej. Na to pa lahko parlament in svet odločata o ukrepih, ki so morda manj dobri, ampak komisija mora opraviti to nalogo, nihče druge ne more. To pomeni, da se bodo morda morali odpovedati določenim elementom, ki jih imajo pri srcu, ampak to ni bistveno. Zadeve, ki nimajo dodane vrednosti za Evropo, morajo odpasti, glede na to, kakšna je situacija, v Evropi, mislim, da moramo biti odprti tudi za izbris v prihodnosti. In še nekaj, kar zadeva pa nastavitev. V odboru regije je bila razprava o tem včeraj. Vem, da obstajajo cilji, kjer mora regija nekaj zgraditi. Gre za evropski cilj in Uporaba kohezijskih skladov je zelo zapletena. Če izkoriščajo sredstva iz EFSI-ja, potem pa je pravil dosti manj. Morda bi lahko vse skupaj racionalizirali. To bi lahko upravili. Poenostavljanje torej, koherenca je tudi pomembna za to, da bi poskrbeli, da enakega vprašanja ne bi obravnavali različno glede na vir financiranja. Zato pravim, da bi lahko pregledali tudi porabo na regijah in pa za stabilnost. Če ima regija enake težave kot država, potem se pač pojavljajo vprašanja, kako bi lahko ponudili podporo iz EFSI-ja, po drugi strani pa pravila tudi govorijo, da financ ni mogoče porabiti. Kaj se zgodi? Določeni ukrepi gredo na področja, kjer niso toliko potrebni, zato ker imajo določena druga področja težave s paktom za stabilnost in rast. To pomeni, da določene regije ne morejo izkoriščati finančnih sredstev zaradi problemov. Oblikujemo torej nekaj za pomoč tem regijam, ampak te regije naše pomoči potem ne morejo več uporabiti. Gre za tehnična vprašanja, ampak to je zelo pomembno, kajti analizo so potrebne, da najdemo ustrezno rešitev naslednji element je mentaliteta. Natančno preučujem vse, kar se dogaja. Vsakeč, ko je razprava, tudi v zvezi z begunci, je tako, da vsak gleda neto porabo za vsak evro. Več razlogov je, zakaj se mora to končati. Prvi razlog je, da se je proračun veliko spremenil, še vedno upoštevamo dodano vrednost in več kot imamo dodane vrednosti v različnih razdelkih, bolj vidimo, da se financirajo evropski cilji. To so cilji, o katerih se odločajo države članice in nekateri so specifični. Gre za cilje na področju voda, prometa in tako naprej. Finančno breme pri takšnih ciljih niso razmerno z odločitvami o BDP v nekaterih državah. Naprimer, če si pogledate, kako države sprejemajo odločitve v zvezi z vodo in BDP-em in tako naprej, morajo doseči neko stopnjo bogatstva, preden sprejme odločitve o specifičnih področjih. V Evropi so določene zahteve, naprimer nemške, švedske in določene države imajo težave s tem. Če želite, da to storijo vse države članice, je to prednost Evropske unije in potem je treba pač kompenzirati. Nekdo bo rekel, to je donacija. Ni donacija. Če vi od nekoga zahtevate, da nekaj stori, potem je to ni donacija. dodana vrednost se je povečala, ampak ljudje tega niso opazili. Ljudje še vedno gledajo stopnje napak, ampak ne vidijo, da so se stvari spremenile. Pisanje nacionalne strategije je 20 krat bolj zapleteno kot pred 20 leti. Tokovi finančnih naložb, ki jih ustvari proračun, so odvisni od načina merjenja. Ampak to je zdaj res konkurenčno. Zdaj pa imamo EFSI in finančne instrumente, ki financirajo in mobilizirajo ogromna finančna sredstva. Na to pa rečemo, da je sicer lepo in prav pogledati transferje iz Bruslja do Ministrstva za finance in nazaj. Euro sem, euro tja, ampak ta euro ni enak evrov izpred 20 let. Če si pogledamo zneske in stotine milijonov evrov, ki se zdaj premikajo, potem lahko vidimo, da to nima veze z računovodskimi izkazi. Tudi neto plačniki imajo velike koristi od tega. To mora biti odraženo v lastnih sredstvih, pa tudi v razpravi o proračunu ne moremo zanemarjati tega dela proračuna, zato ker je jamstvo pač večje. Aha, to je samo ena milijarda, kohezije pa več. Ampak ne moremo tako postopati, ne moremo reči, da ne šteje. Zdaj vam bom pokazal, kako to deluje. Države, ki so najbolje pripravljene, so države, ki so te instrumente že koristile v preteklosti in te države niso najbolj revne. Na začetku tega obdobja lahko vidite, da sredstva tečejo v določeno smer v države, ki se pritožujejo, da ne dobijo dovolj financ. Zdaj pa še priprava tukaj lahko vidite, da določene države dobivajo veliko denarja, ki bo uložen v nekaj produktivnega v njihovi državi. Gre za milijarde evrov in to je samo začetek obdobja. Financiranje MSP-jo, tudi tu se bolj izpostavljajo določene države, ki imajo relativne probleme, zato ker so pač bile bolj pripravljene sprejeti to financiranje. Nekatere od teh držav pravijo, da bi morali dobiti rabat, korekcijo, da nam je treba pomagati in tako naprej. To je pač vprašanje. Zdaj pa RSFF. Seveda denar se pač koncentrira tam, kjer je veliko raziskav, razvoja, podjetij, družb in tako naprej kje so največji inovatorji. Združujejo se pač na določenih področjih in EFSI podpira to, tako je tudi prav, podpirati moramo motor Evrope, tega ne kritiziram, ampak ne smete biti presenečeni. Evropski proračun z jamstvi seveda podpira centre odličnosti. To je tudi lepo in prav, ne smemo pa reči, da moj evro ki ga plačam, šteje manj kot desetina milijard, ki jih dobim nazaj. Financiranje za raziskave. 13 držav dobi, mislim, da 90 odstotkov financ. Kohezijsko financiranje seveda gre v smer krepitve zmogljivosti regij, da izkoriščajo ESI e in tako naprej to podpiramo. EIB oblikuje sistem podpore, zato da bodo druge regije lahko nadoknadile za ostanek. To pomeni, da bo jutri morda imel korist nekdo drug. Če gospodarstvo steče, so največji dobički prav tam, kjer so plače najniže, ker smo v krizi, revne države niso privlačne za vlagatelje, če se bo gospodarstvo spremenilo, pa so revne države tiste, kjer je mogoče dobiti največ za svoj denar. Ne morem vam reči, da EFSI čez 4 leta ne bo bolj koristil nekomu drugemu. To pomeni, da gre za stotine milijard evrov in ta denar bo šel v zasebni sektor in v produktivne naložbe. Lahko se spremeni celotna podoba financiranja. Mislim, da tega ne razumemo. Ne pravim, da potrebujemo korekcijo za EFSI. Ne. Preprosto moramo nehati obravnavati proračun na statičen način. Ne vemo, kdo bo dobil največ denarja čez pet let. Morda Poljska, zato ker so najbolj napredni na določenih administrativnih področjih. Danes zaostaja, jutri pa bodo morda v spredju. Ampak kaj to pomeni? Kdo ima največ od proračuna EU? v smislu transferjev javnih evrov med eh, finančnimi ministri, so pač neto prejemniki tisti. Ampak, kar zadeva mobilizirana sredstva, imajo koristi vsi in zaenkrat več celo bogate države članice. Kdo ima prednost iz proračuna EU? Moram reči, vsi. Vidim, da bo naslednja razprava o vlastnih sredstvih tekla v smeri neto plačil. Ampak to je narobe. Po mojem mnenju je ključnega pomena spremeniti pogled. In še zadnja točka, tukaj bom končal, potrebujemo tako imenovani New Deal ali nov dogovor. Zato, ker pristop neto računov ni ustrezen. To moramo odpraviti. Potrebujemo proračun za Evropo. To je zelo pomembno. To ni moj stavek in mislim, da ste tudi vi, gospod Artui, o tem govorili. Namreč ljudje menijo, da je evropski proračun proračun Bruslja. Jaz pa mislim, da moramo storiti nekaj za to, da bomo imeli boljši proračun za Evropo. Novinari bi morali nehati govoriti Brusel, omenjati bi morali Evropsko unijo. Institucije so sicer tukaj, ampak v Bogu mestu ni nič krivo. Mislim, da se moramo odzivati na izzive, to pa pomeni, da ne odpravimo obzore 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope. Mislim, da se spopadamo z velikimi izzivi v Evropi, ampak ta razprava je seveda povezana tudi z neto plačili in zgornjimi mejami in tako naprej. Državljani to pričakujejo, evropski proračun ne mora ustrezno zagotoviti odzivov, potem pa je kriv Evropski parlament. To je res pomembno vprašanje. Potrebujemo proračun, ki bo sposoben prioritizirati. Če si pogledamo probleme zadnjih mesecev, lahko vidimo, da je proračun PNZ torej varnost, meje in tako naprej, je del PNZ-ja bil prikrajšan, zdaj pa zato plačujemo ceno. Imamo šengensko območje brez, šeng, brez ustreznega financiranja za to. Nimamo proračuna za to, da bi se odzvali. Zdaj pa smo v težavah. To nas čaka letos in v prihodnih letih. Potrebujemo prožnost ali nekaj še boljšega. Morda bomo morali preučiti pravila. Če si želimo prave lasna sredstva za naslednji MFF, bi morda morali začeti boj za bolj pravi evropski proračun. Ne vem, ali je to ravno najboljši slogan, ampak tako bi jaz končal. To je to z moje strani v zvezi z vprašanji, ki nas čaka v naslednjih mesecih. Hvala. Euh, no, to ploskanje izraža zadovoljstvo članov odbora za proračun, potem, ko so vas poslušali. Najlepša hvala za spodbudne besede, za uh, zauzemanje za proračun, ki bo pripravljal izzive v prihodnosti za celotno Evropsko unijo. Zdaj pa dobi besedo profesor Jacques Lucas. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom francosko, vendar pa sem pripravil predstavitev v angleščini, tako da jo bojo vsi lahko spremljali. Predvsem se bom na začetku osredotočil na nekaj naukov iz preteklosti, na vprašanje evropskih sredstev. Z Jorgejem sva se dogovorila, da si bova porazdelila to nalogo. Prva stvar, na katero želim spomniti, je naslednja. Namreč že od začetka jutra se pojavlja to vprašanje, midterm review in midterm revision. Ja, poslušajte, revizija, to je beseda, ki jo je uporabil parlament, eh, pregled pa svet. Seveda. No, če se vrnemo nazaj v leto 2005, ko so bile sprijete finančne Eh, perspektive za leto 2007 do 2013 je bilo že takrat rečeno, da bo opravljen pregled na polovici izvajanja tistih finančnih perspektiv, vendar pa do tega pregleda v bistvu ni prišlo, ker je trenutek sovpadal z krizo subprimov in uh, pač širšo finančno krizo in sam sem bil sicer vključen v pripravo tega pregleda, umestnega pregleda in moram povedati, da je bila to kar velika frustracija, ko smo ugotovili, da vse naše delo ni eh, pomenilo nič. In uh, tudi, kot je rekla gospa Toma, uh, v finančnem okviru 2014 do 2020 se na podlagi prejšnjih izkušenj niso lotili naloge tako, da bi res kaj spremenili. In zato pravim, da je to vprašanje lastnih sredstev in pregleda bilo izpostavljeno že ob prejšnjem o prejšnjih finančnih perspektivah in zato eh, sam zagovarjam tezo, da je treba pri tem pregledu um, pripravljati teren še za vnaprej, ne samo do konca tega finančnega obdobja, temveč tudi za obdobje po letu 2020. No, za začetek, kot je povedal sicer že Jorge, bi se rad uh, spomnil vprašanja neto plačil. In sicer porazdelitev teh neto plačil, pa čeprav nimajo nobenega smisla, se je to zelo spremenilo iz enega finančnega obdobja do drugega. Tukaj imate številke, prej ste jih videli za obdobje do 2007, tukaj pa za obdobje 2007 od 2007 do 2013. Kot vidite, so neto plačniki praktično vedno isti, medtem ko neto uporabniki niso več isti. In sploh, ko si to uh, ogledamo v odstotkih, uh, je jasno, da ta porazdelitev ni povsem absurdna, ampak temelji na določenih ekonomskih temeljih, kot so zamuda v razvoju, potreba po prilagoditvi določenega števila nacionalnih politik skupnim ciljem evropske politike. Tudi tukaj vidite nekaj podobnega, samo za porazdelitev neto plačil skozi dve večletni finančni perspektivi, ki so že eh, za nama, torej do leta 2007 in od 2007 do 2013. Eh, to v glavnem zadeva neto uporabnike. Eh, ta ukrep sicer nima velikega smisla, vendar žal ravno na tem temelji velika večina sprijetih odločitev in zato bi želel spomniti, da tudi ko si pogledamo te kazalnike, ne glede na to, kako malo upravičeni so, se iz tega izkaže situacija, ki ni ravno absurdna, um, nesmiselna. In zato to kaže upoštevati v um, večletno zastavljenih ciljih. Zdaj pa k vprašanju financiranja in lastnih sredstev uh, za evropski proračun. Uh, to so pomembne teme in rekel bi, da je to ključ tega, kar imenujemo game changer. Uh, Eh, torej ključ, ki ga je treba upoštevati pri umestnem pregledu, pa tudi pri pripravi prihodnjih finančnih perspektiv za večletno obdobje. Eden od sklepov, ko si pogledamo, na kakšen način so potekala pogajanja za večletni proračun Evropske unije, je naslednji in sicer razprava se usredotoča predvsem na eh, neto plačila in to usmerja proračunske odločitve, ki so bile v teh letih sprijete. Poleg tega pa so bile odločitve v zvezi z neto plačili tudi posledica um, strukture plačil ter načina, na katerega so potegala pogajanja za večletne finančne perspektive. To je že omenil Žorž, ampak tukaj zdaj vidite bolj natančne številke za leto 2015 in sicer 90 eh, odstotkov evropskega proračuna eh, letos eh, predvsem izhaja iz nacionalnih lastnih sredstev, torej prispevkov. In um, to ob upoštevanju zgornjih pragov in tako naprej skoraj da ustreza uh, eh, GNI-ju oziroma BND-ju. Okay. No, uh, ta način financiranja prinaša določene prednosti, ki so predvsej splošno poznane in preproste in sicer to omogoča vzdrževati proračun iz leta v leto, tako da je predvsej preprosto naslanjati se na BND in um, nacionalne prispevke. Hkrati pa ima to tudi šibke točke in sicer onemogoča um, naknadna in spremenjena pogajanja o proračunu. Vprašanje lastnih sredstev je po mojem mnenju torej eh, bistvenega pomena, ko se razmišlja o umestnem pregledu ter o bolj daljnoročnih finančnih perspektivah. In zato dejansko menim, da če se sprašujemo o tem, kako naj evropski proračun financiramo s pravimi lastnimi sredstvi, je treba na tak način ponovno zastaviti razpravo o evropskem proračunu v celoti in ne samo na podlagi tehničnih vidikov njegovega financiranja. To je glavno sporočilo, ki sem ga želel posredovati. In sicer, eh, katere reforme pa eh, so potrebne ni glavno vprašanje samo financiranje evropskega proračuna, lotiti se moramo tudi vprašanja strukture izdatkov in um, dodane vrednosti. Ampak ta um, vidik za uh, proučevanje financiranja, nam omogoča, da tudi ugotovimo, kakšna je tu evropska dodana vrednost pri sredstvih, ki nimajo istega vira kot tradicionalna eh, nacionalna sredstva. Gre torej za razmislek o ukrepih, ki bi pri financiranju proračuna vplivali tudi na različne računovodske eh, dejavnosti. V drugem delu predstavitve pa bi se lotil vprašanja inštrumentov, ki bi jih morali predvideti tako, zato, da bi lahko financirali evropski proračun v celoti z lastnimi sredstvi. Seveda eh, ob predpostavki, da se ne spreminjajo pogodbe, imamo pred seboj še vedno ta predpis, ki zahteva, da se ohranja ravnotežje evropskega proračuna. In če ostanemo v okviru večletnih finančnih perspektiv in ob upoštevanju tega, da je težko na dolgi rok predvideti, kako se bo razvijala ekonomija, in sploh se bom vrnil tukaj še pri H vprašanju periodičnosti eh, večletnih perspektiv in vprašanju eh, ekonomskih predvidevanj za prihodnost, česar pa po mojem mnenju noben ekonomist ne more prav resno narediti, kar se je izkazalo tudi pri zadnjih dveh eh, finančnih perspektivah. In eh, to je tudi še vedno situacija danes, glede na to, da rast ni takšna, kakršno se je načrtovalo za eh, to finančno perspektivo in za naslednjo. Vsekakor to zahteva prožnost na obeh straneh, tudi na strani sredstev, ki jih moramo zagotoviti, če želimo uh, ohranjati ravnotežje proračuna in če želimo prilagoditi izdatke razpoložljivim sredstvom. Eh, Naprimer, če se kot eh, sredstva upoštevajo mm, nacionalne sredstva, ki se zdaj uporabljajo in morda še kakšna druga. Eh, ta sredstva bi mogoče lahko, parametre za ta sredstva bi lahko Um, nekoliko spremenili, zato da bi na ta način prerasporedili tudi druga sredstva, ki napajajo proračun, ali pa bi jih uporabili kot inštrument za prerasporeditev. Naprimer, um, če tukaj predvidimo neko lestvico, ki ne bi bila enaka za vse države članice, ampak bi bila progresivna ob upoštevanju različnih kazalnikov. Zdaj pa k inštrumentom dejansko so inštrumenti za financiranje proračuna lahko uh, v prihodnosti tudi naslednji, če želimo zagotoviti prava uh, lastna sredstva. Eh, danes govorimo o vseh sredstvih kot o lastnih sredstvih, ampak če govorimo sedaj o pravih lastnih sredstvih, eh, so to sredstva, o katerih že veliko let kar veliko razpravljamo eh, in eh, to skozi predloge komisije, parlamenta in tako naprej. Zato bi nakratko povedal samo, kateri so glavni kandidati, ki imajo po našem mnenju najboljše značilnosti oziroma specifikacije za to, da postanejo prava lastna sredstva evropskega proračuna, naprimer evropski DDV, potem evropski davek na dohodek gospodarskih družb, na to eh, taksa na oglik, oziroma oglična, oglični davek, eh, ki bi lahko pomenil tudi prihodek, tudi iz evropskega sistema izmenjave emisij in bi raje kot nacionalni proračun se stekal v evropski proračun. In potem še eh, morebitna taksa na finančne transakcije, ki pa bi povzročila ta problem, Eh, spremenljive geografije, v katerega se zdaj ne bi spuščal, spremenljive geometrije, torej ravnotežja. No, zakaj ena ali druga možnost ne bom se zdaj spuščal v prednosti in slabosti vsake izmed navedenih možnosti, lahko pa o tem razpravljamo kasneje, ampak sporočiti želim naslednje. Zakaj je treba uvesti nek ko tako novo lastno, taka nova lastna sredstva namesto do sedaj veljavnih. Mm, namreč spremeniti moramo fokus in razpravo tako znotraj sveta kot znotraj parlamenta preusmiriti iz razprave o večletnih finančnih perspektivah in letnem proračunu, na razpravo o evropski dodani vrednosti, torej na evropsko dodano vrednost bi se morali bolj osredotočiti, kot pa na neto nacionalne prispevke, kot je bilo že dosedaj povedano. Drugi razlog. Uh, pa je tudi v tem, da to nekoliko spremeni eh, ravnotežje med različnimi institucijami, ki so vključene v sprejemanje odločitve o večletnih finančnih perspektivah in v proračunu, pri čemer imajo večjo težo eh, institucije, ki so bolj evropske. Eh, in ki imajo torej večjo težo napram nacionalnim inštitucijam. In tretji vidik je vprašanje srednjeročnosti oziroma dolgoročnosti, eh, torej trajanja večletnih finančnih perspektiv in seveda Eh, se pri tem vsi zauzemajo, da bi bil evropski proračun vključen tudi v večletne finančne perspektive, tako stvar poteka že 30 let. In pri načrtovanju proračuna za letošnje in prihodnje leto je po mojem tudi o tem treba ponovno razpravljati, kot sem že rekel, zato, ker je povsem nemogoče na resen način predvideti, kako se bo razvijalo gospodarstvo um, v prihodnje. To prihodnje obdobje je namreč predolgo, zato da bi res pripravili resne uh, ekonomske projekcije. In Kako naj to ponazorim? Rad bi vam pokazal tudi, kako eh, so stvari potekale pri tej predvideni rasti v evrskem območju in v celotni Evropski uniji. In uh, rad bi vam pokazal, kakšne so bile te napovedi um, Evropske komisije, naprimer jeseni 2007 na katerih eh, so temeljile na to finančne perspektive za obdobje 2007 do 2014. Potem pa imate z eh, rdečim zapisano to, kar se je zgodilo eh, spomladi 2013 in kar je bilo podlaga za določitev novih finančnih perspektiv. No, hočem vam pokazati, da je pri teh projekcijah um, negotovost, to je manevrski prostor zaradi negotovosti ogromen in govorimo o sedemletnem obdobju, kar je pri tako širokem manevrskem prostoru nerazumno. V uh, preteklih letih smo, eh, kot je povedal Jorge, morali uporabiti inštrument prožnosti in iz leta v leto na novo prilagajati večletni okvir eh, kratkoročnim zahtevam. Ampak mislim, da bi bilo smiselno skrajšati eh, to večletno načrtovanje, in uh, raje načrtovati za petletno obdobje, ki bi bilo skladno tudi z uh, mandatom parlamenta in komisije. Ali bi o tem glasovali pred začetkom mandata ali potem, sprašuje predsednik, ja, prej odgovarja govornik, uh, ker bi uh, se to določalo na Eh, podlagi političnega predloga, eh, ki pa bi se osredotočal na petletno obdobje in eh, bi veljalo za novo komisijo in za novo izvoljene poslance in na ta način bi bilo tudi lažje zagotoviti nadzor nad izvajanjem proračuna ob začetku vsakega novega sklica. Z vidika demokratičnega delovanja evropskih institucij bi to pomenilo veliko prednost. Poleg tega, da bi to omogočalo tudi večjo fleksibilnost. No, pri tej točki bi se uh, ustavil, zato ker se mi zdi, da bi bilo to zelo pomembno, tako za demokratično delovanje evropskih institucij, kot tudi za realno obravnavo evropskega proračuna. Najlepša hvala. E, no, pa še nekaj naj spomnim. V začetku je bilo večletno načrtovanje, načrtovanje za štiriletno obdobje, na to se je podaljšalo na petletno in na to za sedemletno obdobje. No, ampak uh, sprašujem se, ali bi bilo to uh, verjetno bolj razumljivo za naše državljane pred volitvami. Ja, točno to. Uh, prav to govorimo, da bi to lahko pomenilo nek game changer in uh, bi to doprineslo več evropske dodane vrednosti Eh, h izvajanju proračunskih politik. Ja, tudi mi bomo sanjali z vami, je odgovoril predsednik. Gospod Dominik, ali boste tudi vi osvetlili vprašanje plačil? Izvolite. Najlepša hvala, gospod. Predsednik, veseli me, da sem spet tukaj in da uh, vidim toliko prijateljskih obrazov okoli sebe. Enako, pravi predsednik. Seveda bom govoril o plačilih, zato ker je eh, vprašanje plačil največji problem eh, evropskega proračuna kot takšnega. Osredotočiti se moramo na dejanske probleme evropskega proračuna. Kritičen bom, prosili so me, da sem zelo jasen. Danes ne predstavljam nobenih uradnih stališč, zgo, lahko zgolj predstavim lastna mnenja. Več kot deset let sem bil del. Eh, pogajanj o proračunu na različnih ravneh in na različnih straneh. Podal bom nekaj komentarjev, eh, ki so osebne narave. Kaj nas čaka v prihodnosti, kaj lahko dosežemo in na kaj eh, se moramo osredotočiti, na katero problematiko se moramo osredotočiti. Prvo vprašanje je seveda, kaj nas čaka. A je to pregled ali je to revizija? Spravnega eh, vidika bi to moral biti pregled, ampak z praktičnega vidika bi morala to biti eh, celovita revizija. Upoštevati moramo politične eh, okoliščine in mislim, da ne bomo uspešni pri zagotavljanju eh, revizije, ki si je želimo. Verjetno bomo morali poskušati izpiliti določene elemente, politične okoliščine so zelo zaostrene. Nekdo je zastavil vprašanje v zvezi s trajanjem večletnega finančnega okvira. Sam bi se osebno držal obdobje sedmih let. Pika. Um, glede na to, kako težka so pogajanja med državami članicami in med državami članicami in Evropskim parlamentom, uh, se bi rad izognil pogostim pogajanjem. Še nekaj je še bolj pomembno. Sedem let pomeni, da so zadeve predvsem bolj predvidljive, kar se tiče porabe evropskih sredstev. To je izjemno pomembno, če eh, razmišljamo o tem kot države, ki so deležne kohezijskih eh, sredstev. Zamisliti si je treba eh, prave strukture, ki bodo zagotavljale sredstva in nepovratna sredstva za regije in eh, druge akterje. Če treba to vedno znova spreminjati, če treba izpolnjevati nove pogoje, nastajajo dodatni stroški, ki niso potrebni. To so moji prvi predlogi. Pogovarjati se moramo o dohodkih, o uh, izdatkih, o uh, nerešenih zadevah, o eh, neizplačanih sredstvih in o prošnosti. Prav, dohodki najprej. Prvo vprašanje, nova lasna sredstva. Z, istim, eh, z isto zgornjo omejitvijo. Bi to kaj spremenilo, bi s tem kaj rešili? Po mojem mnenju ne. Ni namreč važno, če evre pošiljate skozi uh, nacionalni uh, proračun, sredstva na podlagi uh, eh, BND ali pa uh, prosite državljane, da to vložijo v nek drug instrument. Težava je ta, da v proračunu ni dovolj sredstev, druga težava pa je ta, da ljudje na nek način gledajo na ta proračun uh, Evropske unije. Politiki nažalost niso uspeli pojasniti, kakšna je dodana vrednost eh, evropskega financiranja po Evropi v preteklosti. Namesto, da bi se osredotočili na vse eh, morebitne pozitivne elemente, ki smo jih eh, dosegli, glede na to, da imamo že tako dolgo Evropsko unijo, so ljudje začeli s prstom kazati na Evropsko unijo zaradi lastnih nacionalnih težav. Državljani ne razumejo, zakaj morajo vplačevati v evropski proračun. Uh, na to gledajo kot na bruseljski proračun, ne pa na evropski eh, proračun, ki pokriva 28 držav članic. To je bruseljski proračun, ki se potem razdeli na podlagi popolnoma neznanega eh, sistema, različne države dobijo različne vsote in na to ta denar izgine. Tako ljudje vidijo ta proračun verjetno v naslednjih nekaj mesecih ne moremo tega spremeniti. Lahko pa poskušamo spremeniti ta eh, odnos, ta pristop eh, tekom naslednjih pogajanj o večletnem finančnem okviru. Zagotoviti je treba boljše razumevanje potrebe po teh sredstvih. Zavedati se moramo in to tudi eh, in povedati ljudem, da lahko marsikaj naredimo bolje s pomočjo evropskega proračuna v primerjavi z nacionalnimi proračuni. Povedati moramo da je to dobro porabljen denar. Tega ne bomo rešili z novimi eh, lastnimi sredstvi, če ne bomo eh, spremenili eh, te osnove in pa percepcije, ki jo ljudje imajo, če ne bomo spremenili odnosa državljanov do proračuna Evropske unije. Uspeh pri spremembi strukture lastnih sredstev je odvisen od spremembe percepcije evropskih državljanov. Še zadnja stvar. A lahko nova dejanska lastna sredstva rešijo vprašanje rabatov? Ne, po mojem mnenju ne. Ideologija bo prevladala. Popolnoma moramo uh, odpraviti to razpravo. Strinjam se s prvim govornikom, ki je dejal, da je vse skupaj osnovano na napačnih podatkih. Gre za računovodske podatke o transferih med nacionalnimi proračuni in Brusljem in med Brusljem in nacionalnimi proračuni. Ampak ta drugi del ni upravičen, zato ker nacionalni parlamenti zgolj uh, distribuirajo ta sredstva. Uh, ne obravnavamo pa tiste niže stopnje. Kdo so podjetja, ki eh, izdajajo eh, račune za ta sredstva? Eh, in to je pomembno. Pogosto so to podjetja, ki nimajo sedeža v tej državi, ampak to so podjetja, naprimer, iz Francije, Španije, Italije. Kohezijska sredstva v takšni vsoti gredo na Polsko, da prenesemo jih na Polsko, zato da se ta sredstva porabijo v Evropi, ne na Polskem podjetja na polskem niso zgolj polska, večinoma so ne polska. In ta kohezijska politika je nekaterim španskim podjetjem, naprimer, dovolila, da so preživela tekom krize. Ampak o tem nišče ne govori javno. Gledamo na ta uh, zeleni otok Polske, ki je preživel uh, krizo ne govorimo pa o drugih zadevah, ne govorimo o naložbah, naprimer. Kritičen sem do neke nove razprave o eh, dejanskih eh, novih lastnih sredstvih. Eh, ta razprava namreč ne bo rešila glavne težave in to je pomankanje lastnih sredstev, pomankanje sredstev kot takšnih. Pogovarjati se moramo o porabi, o izdatkih na podlagi naših potreb, na podlagi naših težav, ne pa na osnovi uh, ravni eh, izdatkov. Karkoli se zgodi, lahko porabimo zgolj en odstotek našega BND. Največja težava Evropske unije je nizka rast. Že leta se soočamo s to težavo. Ni nam uspelo pospešiti eh, rasti. Še vedno je počasno. Rešiti moramo to vprašanje, na to seveda migracije, varnost, energetika in. Uh, podnebje, to so prav tako zelo pomembne teme. Orodja. O tem se lahko pogovarjamo, ampak najprej moramo vedeti, kaj želimo doseči. Nima smisla, da imamo zgolj neko razpravo o različnih sofisticiranih finančnih instrumentih, ki bi jih lahko uporabljali. Vprašanje je, če bodo dosegli rezultat, ki si ga želimo. In na to spet uh, pomen zgornjih omejitev, uh, pogojevanja in uh, delovanja eh, kohezijske politike. Tole postaja precej priljubljeno, gre za pregled eh, naših umetnih eh, pogajanj o proračunu Evropske unije v zadnjem desetletju. Namesto, da bi reševali dejanske probleme, poskušamo zgolj rešiti vprašanje nizke ravni plačil. Naučiti se moramo nečesa iz preteklosti ta preglednica jasno kaže, kaj se zgodi, če zmanjšamo eh, plačila in to umetno v primerjavi z obveznostmi. Leta 2013 smo dosegli zgornjo omejitev in številni veste, kaj se je na to zgodilo. Imeli smo ogromno vrzel. Zaradi tega, ker komisija ni mogla plačati računov, ki so že bili izdani in komisiji poslani poraba je obstajala, eh, denar je bil že porabljen, nastala je napetost v proračunih eh, držav članic, ker so porabile eh, denar, niso ga pa prijele strani komisije. Leto 2014 je bilo kar dramatično in takoj smo morali uporabiti prošnostne instrumente iz novih finančnih perspektiv. Videl sem podobno preglednico, mal še, malce razširjeno preglednico, ki jo je predstavila komisarka eh, Georgieva. V naslednjih letih bomo uh, skoraj na zgornji meji, tako da ni prožnosti. Sredi te finančne perspektive nimamo več denarja, nimamo več manevrskega prostora, ničesar ne moremo narediti. Nima smisla, da se pogovarjamo o prednostnih nalogah, če pa uh, vedno rečemo, ne glede na to, kakšna je prednostna naloga, lahko uporabimo zgolj en odstotek. S tem zapravljamo naš čas in našo energijo. Rešiti moramo osnovno težavo. Katera je težava, s katero se soočamo v Evropski uniji? Si želimo boljše Evrope, več Evrope? Če ne, ali pa ne? Eh, če si želimo takšne Evrope, potem je pač treba za to porabiti več denarja. Ne gre za dramatične vsote, ne gre za ogromno povečanje, kar se tiče odstotka BND, eh, to ne bo tako veliko vreme za denarje. Bomo pa s tem dosegli precej več, dosegli bomo naše cilje. Sedaj smo se namreč ustavili nekje v sredi. Začeli smo uh, s postopkom in na to smo se ustavili, zato ker nam zmanjkuje denarja. Veliko smo se pogovarjali o tem, kako uh, izboljšati uh, Eh, porabo sredstev. Marsi česa uh, eh, smo se lotili. Nova pravila v kohezijski politiki, to smo povez, povezali s trenutno gospodarsko situacijo, še posebej v nekaterih državah. Uh, povezali smo to z gospodarskimi izzivi v posamezni državi. Nadzor je precej boljši, rači, uh, različni revizori uh, izpostavljajo. Uh, vprašanje zlorabe, nepravilne uporabe sredstev in tako naprej v kohezijski politiki. Zakaj? Zato, ker imamo precej več podatkov za to politiko, kot pa naprimer eh, v kmetijskem sektorju ali pa eh, raziskavah in razvoju. To ne pomeni, da je druga politika boljša pri porabi, to pomeni zgolj, da pri drugih politikah nimamo toliko podatkov, ne razpolagamo eh, s toliko informacijami. različna nova pravila pomenijo, da je ta politika eh, bolj zapletena, ampak ob enem rešujemo eh, probleme. Ne gre več za razmere iz 80-ih, 90-ih, ko so države dobile darilo nekaj milijard evrov in to so lahko porabile za karkoli so želele. Sedaj je nadzor zelo dober. Finančni instrumenti. To je trenutno zelo zanimiva uh, razprava. Da, potrebujemo raznolike finančne instrumente, ampak še vedno se moramo zavedati določenih omejitev. Potrebujemo oboje, potrebujemo nepovratna sredstva in potrebujemo tudi posojila oziroma druge finančne instrumente, ki temelijo na, kako bi rekel, um, uspešnosti, eh, spremljivosti eh, projektov za banke. Imamo že veliko Evropsko banko, imamo že eh, velik Evropski sklad, ki zagotavlja vire in instrumente. Evropska investicijska banka je z nami že več desetletij. Ampak ta preskok v rasti in konvergenci, smo dosegli na podlagi eh, nepovratnih sredstev, ne na podlagi posojil EIB. Eh, e Potrebujemo torej to ravnovesje. Če se poslužimo finančnih instrumentov, kot so posojila in eh, podobni tipi instrumentov, potem moramo dokazati, da ti instrumenti ustvarjajo dobiček. Obenem pa Evropa potrebuje veliko naložb, ki vsaj v prvih fazah ne bodo vodili do takšnega dobička. Pogosto potrebujemo dve ali pa tri sklope eh, nalož po določeni eh, regiji in zgolj takrat bomo dosegli trenutek, v katerem eh, bomo s drugimi naložbami lahko dosegli dobiček. Potrebujemo pa te prve faze na ravni držav ali pa lokalnih oblasti, potrebujemo torej nepovratna sredstva. Potrebujemo ravnovesje in manevrski prostor, prožnost. In to je naslednji eh, element, o katerem bom govoril. Še enkrat eh, moram povedati, da eh, smo lahko prožni, če imamo sredstva. Prejšnji graf je pokazal, da nimamo nobene prožnosti, ker smo že dosegli Eh, zgornje meje. Imamo teoretično prožnost. To nasili v uporabo eh, satelitnih instrumentov zunaj eh, proračuna Evropske unije. Sam tega ne podpiram, ampak to je edina ad hoc rešitev, ki jo lahko uporabljamo. To ni dobro, strinjam se, ampak to je rezultat tega slavnega enega odstotka. Nekaj moramo spremeniti namesto da najprej eh, kažemo na to, kaj potrebujemo. Uh, smo prisiljeni vse stisniti v ta uh, majhen manevrski prostor. Nerazrešene zadeve, tako imenovani backlog, uh, o tem smo se v preteklosti že pogovarjali, uh, ljudje so rekli, da je kohezija kriva za to, ampak to ni krivda uh, kohezije. Problem je bil ta, da nismo imeli dovolj sredstev v uh, več uh, letih. Obstaja nek naravni, uh, naravna raven uh, neizplačanih oziroma uh, nepridobljenih sredstev, ampak to je tam 6-7 milijard evrov, ne več, ne 20 kot uh, na zadnje sedaj smo v novi fazi, še vedno nadzorujemo eh, te nerazrešene zadeve, ampak če se ne bo nič spremenilo, bomo spet pristali pri 25-30 milijardah eh, evrov vrzeli. Tam ste videli eh, raven iz leta 2014, to je še ena težava evropskega proračuna in to so neizplačane sredstva leta 2015 jih bo imeli eh, za 216 milijard eh, evrov. Neizplačena sredstva nastanejo zaradi velike eh, razlike med plačili in obveznostmi. Vrzel je prevelika. Seveda nekateri pravijo, da je treba na to zmanjšati obveznosti, da bi rešili uh, ta problem. Ampak s tem ne bomo rešili potrebe Evropske unije. Če bomo znižali obveznosti, bomo dali jasen signal, da ne bomo financirali nič novega. Delali se bomo, kot da imamo evropski proračun, kot da lahko uh, reagiramo, ampak to ne bo mogoče. Ravno zato moramo zvišati. Uh, plačila za to, da bomo lahko razrešili to vprašanje neizplačanih sredstev v prihodnosti tako se razvijajo neizplačena sredstva, še ena preglednica. Leta 2014 je prišlo do upada zaradi tega, ker eh, vse uredbe na področju kohezijske politike in drugih eh, finančnih instrumentov še niso bile eh, pripravljene, tako da takrat ni bilo pogodb in to je nek naravni upad, ko čakamo na novo finančno perspektivo. Ampak sedaj vse skupaj spet rase, ponovno se bo ponovila zgodba Eh, ki smo jo videli leta 2014, če se eh, ne bomo odločili za spremembe. Naj vam predstavim kohezijsko politiko z polske perspektive. Eh, govoril bom o evropski dodani vrednosti in predstavil nekaj številk. Kot sem dejal, je to zelo pomembno za številne države. Gre za enega od glavnih instrumentov, s katerim podpiramo pridobivanje finančnih sredstev, s katerim podpiramo naložbe. Tukaj vidite eh, prenose, transferje. Temu ne bom posvetil eh, toliko časa, gre za podatke. Za nekatere države gre eh, za vsaj 50 odstotkov javnih naložb, v nekaterih državah pa je ta delež skoraj 90 odstotkov, tako da je to izjemno pomembno. lahko se pogovarjamo o eh, bruto nastajanju kapitala. Eh, to je še en element, o katerem lahko govorimo. Prave eh, definicije sicer ni, ampak uporabimo lahko nekatere kazalnike. Pogovarjamo se lahko o tem, kakšne so javne naložbe, ki izhajajo iz kohezijske politike. Še nekaj številk. Na polskem je nastalo 407 tisoč eh, novih delovnih mest zaradi kohezijske politike, eh, ta podpira 30 tisoč eh, novih podjetij, 260 skoraj okoljskih institucij oziroma se upravičujem poslovnih institucij, s tem gradimo tudi nove ceste, avtoceste, kupujemo nekatere, naprimer vozni park in tako naprej na to imamo dodano vrednost tudi za druge države. Eh, ti proizvodi, ki jih kupujemo, niso proizvedeni v eh, naši državi oziroma ne zgolj na polskem, ampak tudi drugot po Evropi. In to je tisti pravi učinek kohezijske politike na celotno Evropsko unijo. Kot sem dejal, nimamo neke prave uh, definicije evropske dodane vrednosti. to poskušamo razumeti tudi na polskem. Imeli smo, na primer, veliko naložb eh, v regiji Vroclava. Eh, Kakšen je rezultat teh naložb? Veliko eh, mladih se seli v Vroclav iz Italije, Španije, Portugalske, tam študirajo, na to pa se zaposlijo. Veliko časopisov lahko preberete, ki pišejo o tem. ustvarjanje priložnosti za zaposlovanje v določeni državi eh, reši vprašanje zaposlovanja v drugi državi. To je eden od dokazov. In ljudje sedaj opazujejo eh, Polsko, ugotavljajo, kaj smo dosegli. Pravijo, da je smiselno eh, priti na Polsko in tukaj začeti novo življenje. Toliko z moje strani, to je bilo nekaj komentarjev o izzivih. Kot sem dejal, se lahko na dolgo in počes pogovarjamo o različnih eh, specifičnih, sofisticiranih rešitvah. Ampak, če ne bomo rešili vprašanje nizke ravni sredstev, ki so na voljo, če ne bomo govorili o teh omejitvah, eh, ne bomo dosegli veliko. Hvala. Ja, torej za rešitev zadeve s plačili nimate kakšnega konkretnega predloga, kakšne rešitve za rešitev teh neplačanih, neporavnanih obveznosti? Imate kakšen predlog? Druge rešitve za neplačane račune ni kot to, da jih je treba plačati politike treba prepričati, da to storijo. Ja, ampak govorili ste o dinamičnem upravljanju uh, sredstev. Seveda, dokler se strinjamo o bolj smiselnih ravneh plačil, potem lahko govorimo tudi o boljšem upravljanju proračuna na bolj sodoben način ne pa da se denar zmrzne pod različnimi razdelki in ti razdelki so potem fiksni. To se je zgodilo naprimer v mojem mandatu. Poskusili smo najti 20 milijonov evrov za Sirijo in jih nismo. Po drugi strani pa je bilo v enem od kmetijskih skladov zamrznjenih 500 milijonov evrov kot eh, komisar za proračun nimaš vpliv na likvidnost proračuna. To je res nespremljivo. Noben finančni minister ni v takšnem položaju. Tako pač je. Ampak, preden začnemo z resno razpravo, moramo zagotoviti ustrezna sredstva. Kajti, v vseh razdelkih so omejitve. Zdaj, sploh, ko se pojavljajo migracije in tako naprej. Včasih smo imeli razdelka 3 in 4, tam je bilo mogoče vzeti denar ven, zdaj pa je popraševanja zelo veliko, viru financiranja pa ne. Ja, ampak v razdelek 3 je bilo treba dodati še 50 odstotkov Eh, odobritev do praga za leto 2016, tako nam je povedal gospod eh, Fernandez, eh, MIP Award. In predne se lotimo kmetijstva, glede na to, da je predsednik odbora za kmetijstvo tudi z nami, kot vedno, pa bi dali besedo poročevalcem v senci in na to koordinatorjem. poročevalci v senci eh, eh, iz vrst ELS in SND niso prisotni oziroma ja, to ste vi, aha, ampak to je poročevalka. Gospod Ashworth, gospod Depre, gospod Kölmel, na mesto gospoda Ashwortha, izvolite. Dank, Hvala, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala za te predstavitve. Vedno se veliko naučimo iz tega. Z vidika EKR mislim, da bi morali upoštevati besede in ugotovitve gospoda Dominika. Jasno je povedal, da obstaja veliko tehničnih možnosti za to, da se pogovorimo o različnih vrstah financiranja. Že včeraj smo imeli veliko razprav o tem, govorili smo o ESI-ju, o projektnih obveznicah in o vsem mogočem. Vendar, za nas je odločujoče naslednje. Na srečo ne odkrivamo matematike na novo. Če želimo porabiti denar, moramo denar imeti ali pa se zadolžiti. Zadolžiti se ne smemo, ne glede na to pa imamo vseeno neplačene račune. Vemo, da je to velik problem in upamo, da bomo to spravili pod nadzor. Vendar, tudi pri pripravi tega proračuna sem na to opozoril. Namreč, ali bomo dobili več prihodkov, ali pa bomo morali zmanjšati sredstva za prevzem obveznosti. Drugače bo to vodilo v neplačene račune, drugače to ne gre. In zdaj smo pri ključnem vprašanju. Večkrat smo slišali, da si vsi želimo več Evrope in boljšo Evropo. To običajno enačimo z več denarja. No, jaz pa se sprašujem, ali ta enačaj res velja, ali je boljša Evropa vedno Evropa, ki porabi več denarja. No, sem si lahko predstavljal kakšne drugačne rešitve tudi kar zadeva sistem financiranja. Financiramo se večinoma s prispevki držav članic. Mi pripravimo proračun EU, to je dobro, in na številnih področjih dosegamo veliko. Vendar jasno mora biti, da če naj bi države članice plačale več, potem bomo morali imeti sistem, kjer bodo države članice sorazmerno udeležene pri tem, ampak tukaj se moramo potem vprašati oziroma zastaviti vprašanje, zakaj morajo države najprej poslati denar nam, da to, da ga dobijo nazaj. Tega običajno ne storimo. Pri več prihodkih bomo imeli države, ki bodo morale plačati več, ampak ne bodo dobile več nazaj torej bodo pod črto plačevale več, vsaj neto. No, sam nimam proti temu nič, biti pa moramo pregledni, tega pa si vsi ne želijo. Mi smo zavezani k temu, da moramo povedati, do kolikšne višine bomo tukaj šli. In seveda se bo potem pojavilo vprašanje, kaj želijo državljani EU, kaj želijo države članice res financirati. Vsi vemo, da se zelo intenzivno govori o Brexitu. Seveda se lahko mi vsi tukaj strinjamo, da si želimo več denarja za proračun EU, ampak če bo to vodilo do tega, da države članice rečejo, če pač je treba plačati vedno več, potem ne bomo več članice, bi mi morali o tem razmisliti. Mislim, da morajo obstajati druge možnosti, kajti Slišali smo že primere, namreč, da z proračunom EU gradimo avtoceste. To je lepo in prav, ampak zakaj države članice same ne znajo zgraditi avtocest? Če govorimo o kohezijski politiki, gre za izravnavo in ta izravnava seveda mora biti prisotna v EU, zato smo v EU, zato imamo skupne vrednote, ampak seveda moramo opredeliti, do kolikšne mere so države članice pripravljene to izravnavo financirati, drugače bomo pač velika finančna prerazpojevalnica sredstev in ljudje tega ne bodo podprli. Mislim, da moramo prioritete porabe sredstev zastaviti na novo, ne pa da vedno znova zahtevamo več denarja. Razmisliti moramo o tem, kje lahko Evropska unija doseže več kot posamezna država. Tam je to odlična stvar, to lahko tudi veliko stane, ampak če lahko država članica tudi brez Evropske unije doseže takšne rezultate, potem ne sme Evropska unija biti tista, ki bo to financirala, ampak mora to storiti država sama. In navaditi se moramo tudi na to, da pač eh, nimamo dovolj denarja, ampak to velja za vse države članice tudi. Hvala hvala. Zdaj pa gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. V teh prispevkih, ki smo jih slišali, sta se izluščili dve točki. Najprej prva točka s to krasno podobo proračunske neskončnosti. Uh, in kjer se nam lahko ustvarjajo precejšnji apetiti. Ampak vseeno mi pa še nekaj manjka v zvezi z evropsko dodano vrednostjo in prosil bi, če nam, nam lahko ponazorite z nekaj konkretnimi primiri, kaj to točno je ta evropska dodana vrednost in za koga, ker eh, nekaj, kar je morda evropska dodana vrednost v eni državi, ni nujno tudi v drugi. In eh, no, po teh um, osvežilnih perspektivah pa uh, smo v bistvu uh, dobili hladen tuš eh, s strani gospoda Dominika z njegovim eh, realističnim pristopom in prikazu eh, manevrskega prostora, ki ga sploh imamo za pregled finančnih perspektiv. Ja, gospod Dominik je povratnik. Ja, oprostite, no, Eh, sam ne uporabljam izraza iz kazenskega eh, prava, ampak uporabljam analitični termin. Zato mislim, da moramo nažalost v okviru revizije trenutne finančne perspektive upoštevati določene zahteve, na katere ne moremo vplivati. Prvič, če želimo spremeniti strukturne elemente trenutno veljavnega večletnega finančnega okvira, moramo doseči soglasje v svetu. In v trenutnem stanju javnega mnenja ter stanju javnih financ eh, v nekaterih državah, se mi ne zdi, da bi bila pripravljenost za zviševanje pragov proračuna eh, dovolj velika. Potem, kar se tiče spremembe eh, trajanja eh, finančnih perspektiv, kot je rekel gospod LKŠ, da bi se jih skrajšalo na pet let, je pa eh, nažalost za nas naloga v tem, da znotraj okvira, ki ga imamo, skušamo doseči nujne spremembe. In um, zdi se mi, da imamo pri tem vedno iste težave, premalo sredstev. Ampak do zdaj še nismo dosegli zgornje meje znotraj nobenega izmed razdelkov. Torej, imamo sredstva, ki so predvidena znotraj večletnega finančnega okvira, vendar jih ne moremo z lahkoto mobilizirati. In tukaj je naša težava. E, mi bi morali v bistvu razrahljati te spone zahtev, katerim smo podvrženi. Pa še nekaj, države članice, če zdaj več prispevajo k financiranju politike Evropske unije, torej bolj kot sam evropski proračun, imamo, kot vidite, nove sklade poleg evropskega proračuna in zdaj, ko ob tem govorimo o prispevkih držav članic, moramo uh, govoriti tukaj tudi o skladu za Afriko, pa o uh, Um, zmogljivosti, torej skladu za Turčijo, pa uh, o še EFSI-ju, pa um, še o drugih uh, skladih in posod v bistvu pričakujemo povišanje prispevka se strani držav članic. No, ne bi želel, da uh, moj prispevek smatrate kot um, prispevek, ki, proti, ki, ki napoveduje neuspeh in ki je proti vsemu. Ne, ni to. Jaz samo govorim o tem, da moramo jasno določiti cilje in uh, doseči ta pregled večletnega finančnega okvira. To je bistvena naloga, ki je pred nami. Monsieur Taran, Gospod Taron je zapustil sestanek, ravno tako gospa ni rijada. Gospod Dzani. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se našim gostom, ker so nam predstavili eh, zelo zanimive PowerPointe in mnenja. Po mojem mnenju je bilo uh, je bila najzanimivejša predstavitev, predstavitev gospoda Dominika, kar ne pomeni, da sta bili drugi dve predstavitvi slabši, ampak nam je eh, slednja predstavitev jasno pokazala, kakšne so možnosti za prihodnost evropskega proračuna. Znotraj Evropske unije namreč danes potekajo razprave, ki bodo vplivali na strukturo evropskega proračuna. In, um, druga razprava zadeva tudi strukturne spremembe v proračunu evrskega območja, ampak to ni današnja tema. Danes imamo uh, velik problem. Naši državljani zelo veliko pričakujejo od evropskega proračuna, vendar pa so sredstva uh, danes preniska in ta backlog pri plačilih to dokazuje. Uh, Eh, kot Evropska unija smo skozi leta v zvezi z našim proračunom eh, veliko obljubljali, ustvarili smo veliko pričakovanj, ampak danes, kot kažejo dejstva, nimamo na voljo sredstev, da bi eh, ta pričakovanja izpolnili. Zahtevati več sredstev od držav članic je danes, po mojem mnenju, nemogoče. Zakaj? zato ker eh, so tudi proračuni držav članic pod stresom in nimajo manevrskega prostora, da bi povečali svoj prispevek v evropski proračun. In zato, po mojem mnenju, to pravim, odkar sem tukaj notri, imamo samo eno rešitev in sicer, da ponovno pregledamo cilje evropskega proračuna, da skušamo Eh, se zavedati, da s tem proračunom ne moremo storiti vsega in da moramo zato ta sredstva osredotočiti na dva ali tri glavne cilje, ki jih je mm, z evropskim proračunom laže doseči kot z nacionalnimi proračuni. Mislim, da vse to, kar danes financiramo, vse proračunske postavke, vsi programi, za katere uporabljamo evropski proračun, Eh, taki, da bi bolje eh, dosegli svoje cilje, če so eh, financirani eh, s, iz evropskega proračuna na mesto iz nacionalnih proračunov. Mislim, da ni to glavna razprava, ampak razumeti, eh, kje lahko dosežemo več dodane vrednosti v Evropi, s katerimi projekti, pa tudi Eh, to bi morali razumeti, pri katerih točkah lahko nacionalni prispevki doprinesejo več kot evropski proračun. No in EFSI. Eh, tukaj je bilo izhodišče eh, v ideji, da bi nek velik evropski sklad ustanovili, v katerega bi vlagali zasebni vlagatelji iz držav članic, ki bi bili za to interesirani. Ta model pa ni deloval zato, ker se infrastrukturne cilje laže zasleduje na ravni držav članic. In danes bo EFSI dejansko deloval bolj kot neke vrste nacionalna platforma, eh, preko katere bodo zainteresirani vlagatelji. Eh, vlagali neposredno v infrastrukture, ki se izvajajo na nacionalni var, ravni. Namreč, če določena vlada, naprimer italijanska vlada, noče eh, posredovati sredstev v evropski proračun za financiranje cest oziroma železnice v Španiji ali na portugalskem, to je lahko tak primer. O tem bo treba torej veliko razpravljati gotovo je mm, veliko vprašanj glede lastnih sredstev, s katerimi lahko dodatno napajamo evropski proračun, ampak hkrati vsi dobro vemo, kot je napovedal že trenutno senator Monti, da je to zelo zahtevna naloga. Imamo različne možnosti, eh, davek na finančne transakcije, oglični davek in še druge možne vire, vendar pa. Eh, Eh, je tu še veliko težav, ki jih bo treba spremeniti. In zato sprašujem naše govornike, ali ne bi bilo mogoče smiselno, da bi znotraj večletnega finančnega okvira upoštevali predpostavko, da z eh, proračunom Evropske unije ne moremo rešiti vsega in da bi morali raje razumeti, katere proračunske postavke je lažje uporabiti katere cilje pa je lažje doseči na ravni držav članic in katere je lažje doseči na ravni Evropske unije ter v skladu s tem, kako nameniti sredstva, ki jih imamo na voljo eh, za dosego dveh ali treh bistvenih ciljev. In za konec bi izrazil še svoje nestrinjanje s predstavitvijo predstavnika CEPSA in njegovim PowerPointom, kjer piše, da kdor uh, eh, iz, ima koristi iz uh, proračuna Evropske unije, to pomeni, da imajo v bistvu vsi koristi iz tega proračuna. In s tem se ne strinjam, zato ker dr določene države članice se odpovedujejo sredstvom, ki bi jih lahko uporabile za reševanje težav znotraj svoje države, zato da. Um, nudijo podporo in pomoč v drugih situacijah. Italija je naprimer ena od teh držav, ki več plačuje Evropsko unijo, kot od nje dobi. In včasih se torej sprašujemo, ali sploh ima smisel za nekaj projektov uporabljati te tako zakomplicirane finančne tokove in predstavljati sredstva iz v evropski proračun in potem spet nazaj v nacionalni proračun in tako naprej. Tudi z vidika upravljanja in birokracije je to zelo težavno. Ehm, tako da upam, in to je sporočilo, ki ga želim posredovati tudi kolegom, da um, bomo lahko delali na teh predpostavkah in uh, ne z idejo, da bomo s tem evropskim proračunom rešili vse, ampak moramo poskušati uh, rešiti stvari dobro, pa čeprav jih bomo rešili malo. Naši državljani namreč menijo, da mi preveč trošimo evropska sredstva in če bomo sredstva, ki jih potrošimo, uporabili dobro, bomo verjetno laže dosegli, da bomo v prihodnosti imeli na voljo več sredstev in dokazite moramo, da to lahko storimo bolje kot države članice. Hvala lepa, gospod Zoltek. Ga ni, torej Gremo naprej s koordinatorjem, gospod Fernandeš. Hvala, gospod predsednik. Če bi državljane Evropske unije vprašali, koliko po njihovem mnenju znaša uh, proračun Evropske unije um, v odstotkih BND, kaj mislite, da bi bil njihov odgovor? To sem že večkrat poskušal in prav nihče si ne predstavlja, da je proračun Evropske unije le en odstotek BND-ja posamezne države članice. Vsi trdijo, da je proračun višji in previsok. Vsi dejansko mislijo, da je teh sredstev več, kot jih je v resnici. Menijo, da prispevajo več, kolikor prispevajo v resnici. In ne predstavljajo si, da se ustvarja proračun za 28 držav članic le z enim odstotkom BND-ja. Poskušajte to narediti. Jaz to večkrat poskušam in to je točno tako. In zato povišati proračun. Ne vem, pro, državljani menijo, da je proračun previsok in oni si želijo proračun, ki bo ustrezal našim potrebam. Niso pripravljeni na ta lastna sredstva. Če jim rečemo, ja, e, potrebujemo lastna sredstva za zaposlovanje mladih, ne, ne bojo za to. Ali lastna sredstva za vprašanja varnosti Evropske unije. Tudi niso pripravljeni na to. Torej, pa čeprav so to lastne sredstva, ki naj bi nudila odgovor na težave naših državljanov, Vprašanje revizije. Ali bomo ohranili tukaj strategijo? Rečeno je namreč bilo, da imamo strategijo 2020 in na tem ustrajam, ker smo obljubili, da bomo dosegli zastavljene cilje. To so cilji, ki so vezani tudi na dejavnosti na nacionalni ravni. In uh, poleg tega pa imamo v Evropi tudi naslednji problem, da to, kar je nacionalno, se smatra za dobro in kar je evropsko za slabo, krivci pa so v Bruslju. Zato je treba znotraj te strategije videti, kakšno odgovornost imajo države članice za te cilje, ki smo si jih zastavili. In to je precej hinavsko. Saj vemo, točno vemo, kateri so cilji. In potem povemo,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 Mislim, da je vprašanje lastnih sredstev odvisno tudi od tega, kako se z njimi upravlja. Seveda, Nemčija in Francija prispevata 38 odstotkov celotnega proračuna 28 držav članic in to jima daje precejšnjo moč. Če bom uh, jaz vabil na večerjo, si bom, pri, bom vsaj izbral restauracijo ali ne. In mogoče ne samo restauracijo, če jaz plačam. Ne? Če, plač, če povabim, to pomeni, da plačam. Pa še nekaj. To je odvisno tudi od tega, kako potem pridobivamo te prihodke. Uh, Potem vprašanje dodane vrednosti. Nekaj me tukaj uh, čudi. Prosim, da mi to opredelite. Ne vem namreč, kako naj se vam dovolj zahvalim za vaše odlične prispevke vsem trem, ampak prosim vas,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 Potem pa še definicije, ki izhajajo iz bolj kot ne negativnih formulacij. Kako naj ljudi prepričam, če jim rečem, če bomo izstopili iz Evropske unije, bo to stalo ne vem koliko. Če uh, bo Schengen ukinjen, bo to stalo toliko in toliko milijard. Torej, poskušati ustvariti evropsko dodano vrednost z negativnimi postulati uh, in izražanjem stroškov neobstoja unije, ne vem, kako nam to lahko uspe. Pa še nekaj. Proračun, ki je dokaj nizek in ki ne omogoči, da bi našli odgovor in rešitev znotraj Evropske unije, pa se uporabi za to, tako da imamo kot rezultat še več nacionalizmov, še več ljudi, ki želijo oditi iz Evropske unije. In potem vidimo rešitev, da želimo še bolj zmanjšati evropski proračun. Ja, in kakšen bo rezultat? Ne bomo imeli odgovora na nič. In mislim, da uh, je to primeren odgovor, ali lahko ohranimo ta prispevek na ravni enega odstotka, eh, najbrž ne. Eh, in čeprav si državljani predstavljajo, da je tega drž- denarja še več, je pa v glavah naših držav zarisana ta meja, en odstotek. In zato se ne razmišlja o sredstvih oziroma o proračunu, ki bi to presegal. No, na podlagi teh odličnih prispevkov naših um, gostov, pa moramo zdaj opraviti ta pregled. Jasno je, da nimamo pri tem na voljo vse prožnosti, ki bi jo potrebovali in mislim, da bi vendarle morali doseči to prožnost. Pričemer pa imamo tu precej nelogičnih stvari. Za men e, eh, ni logično to, da se prihodki iz glob vračajo v države članice. Lansko leto je šlo tukaj za 9,3 milijarde evrov. Prihodki iz glob so prihodki za proračun Evropske unije, potem pa se spet vrnejo v žepe držav članic. Po mojem bi bilo logično, da ti prihodki ostanejo v evropskem proračunu. In bi se jih lahko preneslo v naslednje proračunsko leto logično bi bilo, da bi to bilo umeščeno v ta manevrski prostor v okviru prožnosti. In verjetno še kaj drugega, ampak vsaj te globe. No, hvala, da ste mi dovolili govoriti morda nekoliko dlje, kot mi je bilo dovoljeno. Mhm. Gospa Gardija Sabal. Muchas gracias, presidente. La verdad que cuando. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kadar se lotimo takšnih razprav, kot je razprava o pregledu finančnega okvira in uh, ko ob tem upoštevamo situacijo v celotni Evropi, ne samo z proračunskega vidika, uh, Mm, bi ni ravno primerno to, da se skušamo kregati o vsem, o čemer bi se lahko kregali. Mogoče je bolje narediti kakšen korak nazaj in se lotiti stvari bolj pragmatično. Na vsak način ne kaže, da ne, ne smemo se ustaviti na pol poti in se predati frustracijam, ampak vseeno smo v Evropski uniji. Uh, In dejstvo je, da odkar Evropska unija obstaja, še nikoli nismo bolj potrebovali močne Evropske unije in še nikoli nismo bolj potrebovali proračuna, ki bo lahko nudil odgovor na vse te izzive in probleme. In še nikoli ni bilo toliko kritik in tako upravičenih kritik za, na račun Evropske unije. In uh, zdaj izgubljamo bitko zaradi teh eurofobov, ki si ne želijo močne Evropske unije, ki jim niso jasne proračunske in druge evropske politike in ki uporabljajo katerikoli argument za to, da napadajo Evropsko unijo. In mi ostajamo nekje na pol poti, kot je rekel Dominik. Uh, ostajamo na pol poti, saj se vse čas ukvarjamo samo s tem, da ščitimo in branimo to Evropsko unijo, kar je še zlasti očitno na področju proračuna. Dejansko zdaj potrebujemo to pravo revizijo Evropske unije in hkrati je jasno, da države članice te revizije znotraj trenutnega finančnega okvira ne želijo in zato res ne vem, kako se bomo te razprave lahko lotili. V zadnjih dveh letih, 2014 in 2015, um, ehm, smo. Uh, ugotovili, katere so vse tiste točke in teme, ki jih bo treba obravnavati znotraj revizije. Nekatere pragove smo dosegli na področju kmetijstva, čeprav je težko kmetijsko krizo izraziti v številkah, še zlasti na področju um, mlečnih izdelkov, um, prašičereje ter učinka um, ruskega embarga. No, v tej kategoriji ena smo morali eh, tudi pripraviti naložbene načrte, v strukturnih skladih zastaviti širše cilje, zato ker se morajo nanašati tudi na begunce in na eh, brezposelnost pri mladih eh, in tako naprej. In zdaj še kategorija 3 in kategorija 4, eh, kjer je bilo nemogoče doseči razvojne cilje in ravno zaradi tega imamo sedaj pred seboj največje število beguncev v zgodovini. In zato se mi eh, zdi zelo čudno ob vseh teh dejstvih, da se državam članicam ne zdi potrebno opraviti te revizije. In zato moramo biti tukaj jasni. Tega se ne bomo mogli lotiti, če ne bomo imeli več denarja. In mislim, da je to treba danes jasno povedati in obžalujem to, da nekateri tega ne želijo slišati. Gospod Kölner je rekel, se je vprašal, ali boljša Evropa potrebuje več denarja. Sama mislim, da ja, ne samo to, ampak tudi to. Pa še marsikaj drugega. Eh, dejstvo je tudi, da samo s proračunskimi sredstvi boljše Evrope ne bomo zagotovili. Nekaj pa, s čimer se ne strinjam v predstavitvi gospoda Dominika, z marsičim se strinjam, ampak s tem ne, to pa je vprašanje lastnih sredstev. Jasno je, da uh, iskanje novih virov lastnih sredstev ne bo rešilo našega položaja in naših pogajanj v svetu, nam pa lahko zelo pomaga. Prvič zato, ker je. Uh, z idejo o lastnih sredstvih povezano to, da je treba spremeniti mentaliteto držav članic, ki še vedno razmišljajo v smislu, koliko dam v proračun in koliko dobim iz proračuna. Dejstvo je, da če bodo tudi ta lastna sredstva vključena v proračun, bodo države članice iz njega dobile manj kot bodo vanj dale. Ampak takšni pogledi so zelo kratkoročno naravnani in zelo nerealistični. Pa še nekaj, v vaših prispevkih ste se zelo malo ukvarjali z um, obrambo oziroma zaščito našega proračuna in s tem, kako naj um, te lažne mite o proračunu um, ovržemo in kako naj dejansko prispevamo k pripravi boljšega proračuna za naprej. To mi je žal, da ne poveste, uh, Ko branimo evropski proračun, mislim, da je potrebno vedeti, da je se pri tem računa tudi na Evropski parlament, da moramo tudi mi govoriti v Evropskem svetu, da se moramo skupaj dogovoriti in dokazati, da je potrebno uh, opraviti ta pregled. In zato pravim, na svet se moramo obrniti, da nam bodo posredovali prave podatke in številke, na podlagi katerih bomo lahko tukaj razpravljali. In uh, izogniti se moramo tem kratkoročnim pogledom uh, na to, samo v smislu, kaj dam, kaj dobim. Zdaj pa še glede uh, finančnih sredstev. Vse več slišimo teh prošen, uh, da naj se evropski proračun usmiri k finančnim inštrumentom in k inštrumentom finančnega inženiringa. S tem se pa ne strinjam, zato ker finančne inštrumente potrebujemo za določene projekte v določenih pogojih, ampak v številnih politikah, ki se financirajo, Eh, je edina, v kateri to pride v poštev, tista, ki zadeva subvencije. In potem še zadnja točka v zvezi se plačili. Res je, da smo zdaj v tako imenovanem mehkem trenutku, kar zadeva plačila, zato ker nimamo tega pritiska, pod katerim smo bili v zadnjih letih. Ampak dobro vemo in se povsem dobro zavedamo, da bo znotraj tega finančnega okvira spet prišlo do tega hudega pritiska na plačila, zato ker se uh, vsa uh, kopičijo na koncu uh, ob, finančnega obdobja. In edina ena rešitev je tukaj možna in sicer plačati, če imamo te račune, jih je treba plačati. In to je vedno tako, kadar so uh, obveznosti prevzete srednje in dolgoročno višje od uh, zmožnosti za plačila. Uh, ampak včasih s tem ni bilo toliko težav. Zato, ker so imele države članice znotraj določenih obveznosti um, uh, odobrene tolikšne obveznosti, uh, kolikor so uspele izvajati uh, zastavljenih ciljev in zato so bile obveznosti usklajene z izvedenimi plačili eh, v, višeni, v višini 100 odstotkov. Zdaj pa imamo vedno ta, ta razkol eh, med plačili in med obveznostmi. In če ne bomo tega premustili, potem eh, bomo imeli vedno te težave. In zato se moramo naučiti iz starih praks in spet priti do tega, da bodo obveznosti 100% pokrite s plačili. Hvala. Hvala za podobi besedo, gospod Plenković. Merci beaucoup, le président. Merci pour notre rapporteur, pour la conduction, pour tous les. No, hvala lepa poročevalcem, strokovnjakom in vsem, ki so imeli tako zanimive prispevke. Zdaj bom pa nadaljeval v hrvaščini. Ta zahteva po reviziji večletnega finančnega okvira. To je treba obravnavati ob upoštevanju zgornje meje za izpolnjevanje obveznosti Evropske unije, eh, kar je treba upoštevati tudi v eh, nepredvidenih okoliščinah pri čemer je prvi je treba upoštevati različne predpogoje in zdaj je prvi od njih ta posledice begunske in migracijske krize, zaradi česar je treba imeti možnost pregledati ta zgornji prak uh, eh, proračuna. In predvsem je treba tudi proučiti to, kar ogroža to zgornjo mejo, v tej situaciji. Prihodnjo človekoljubno krizo pa bo možno financirati samo iz contingency margina, torej iz razdelkov 3 in 4 proračuna. In to je mogoče najpomembnejši del, ki ga je treba revidirati. državljani pa seveda nimajo zaupanja v sistem Evropske unije in v načelo solidarnosti, ki se ga mora tudi upoštevati. E, pri pregledu evropskega proračuna je treba povdariti dejstvo, da nacionalne ovojnice ki je vnaprej določena, ne smemo spreminjati in to zadeva različne sklade za pomorstvo in ribištvo, za tehnično podporo za, in za druge zadeve. In načelo e, načrtovanja proračuna na doseženih rezultatih in na stroških e, ob upoštevanju dodane evropske vrednosti je zelo pomembno, vendar pa poudarjam to, da je tudi kohezijski vidik pomemben za celotno Evropsko unijo. Tudi ob upoštevanju tega, da smo večino sredstev za nekaj programov Evropske unije prenesli na um, naslednje obdobje, je jasno, da za nje ne bo na voljo dovolj sredstev ali pa jih sploh ne bo v letu 2016. To je še najbolj očitno pri pobudi za zaposlovanje mladih. To je prav naša pobuda Evropskega parlamenta, ki omogoča financiranje glede na to, kako hud je ta problem v različnih državah članicah. In pri, pri tem Eh, in to vprašanje je zelo pomembno prav za mojo državo, ki je ena najmlajših držav članic Evropske unije in eh, ki je v zelo slabi situaciji glede zaposlenosti mladih. Zato moramo najti rešitev, tako da bomo to pobudo lahko še naprej financirali ker bo njeno financiranje ravno tako zahtevno še v drugem delu eh, finančnega okvira, ki bo utrpel izpad sredstev. To smo namreč tudi predvideli v uredbi eh, za večletni finančni okvir in sicer v 14. točki, kjer govorimo o sredstvih za spodbujanje rasti in zaposlovanja iz Evropskega sklada za strateška vlaganja ter iz Evropskega um, socialnega sklada, kar je pa zapisano v 16. točki. Ko pa govorimo o načrtovanih plačilih, eh, glede načrtovanih plačil pa se zdi, da je situacija trenutno dobra, vendar pa je treba pri tem upoštevati možnost uh, zapadlosti številnih novih plačil, predvsem iz razdelka B, kjer um, ki zadeva kohezijo in strukturne sklade. Ravno tako pa pričakujemo tudi eh, povečanje pragov za nepredvidene stroške. In to je zaradi pomanjkanja sredstev bolj tehnični kot politični problem. Zato mislim, da moramo ohraniti sredstva, ki trenutno napajajo evropski proračun, razmisliti moramo tudi o novih možnostih in pri tem mislim, da moramo upoštevati tudi delo, ki ga opravlja eh, delovna skupina gospoda Montija. Hvala. Hvala, gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať eh, všetkým trom, ktorí... Eh, hvala lepa, tudi sam se zahvaljujem vsem trem govornikom, ki so predstavili zelo zanimive informacije in sam želim nekaj povedati v zvezi s tem. Dobro, vemo, da smo oblikovali EFSI in če želimo doseči rezultate, je treba združiti pozitivne vidike. EFSI je eden od njih, zato da bomo Evropo znova zagnali vemo, kaj je FC dosegel. No, vzeli smo sredstva iz določenih drugih programov, naprimer obzorja 2020 in še en vidik je, da smo uvedli varčevalne ukrepe. Ampak EFSI naj ne bi financiral samo visoko tveganih projektov. Razpoložljiva sredstva smo izkoristili za to, da se rešimo določenih tveganj, ampak če imamo projekte za to, da bi naprimer izboljšali izolacijo 40 tisoč stanovanskih enot, potem moram reči, da moja vlada te projekte izvaja brez ESIA. Z izboljšanjem toplotne izolacije zgrad ni nobenih tveganj. To pomeni, če črpamo sredstva iz obzorja za ESI, in financiramo projekte, ki bi jih bilo mogoče financirati drugače, potem to ni dobro ravnanje z denarjem. Zato je ključnega pomena, da komisija revidira vse projekte in tiste, ki bi jih bilo mogoče financirati na drugačne načine, bi morali pač tako tudi financirati, zato da bi privrčevali za alternative. Še en problem, Države članice niso prispevale v evropski proračun in na koncu leta 2014 smo imeli 24,7 milijona evrov neplačanih računov. Vsi vemo, če podjetnik ne plača svojih računov, potem ima to posledice za zaposlovanje. takšna količina neplačanih računov je res previsoka in bojim se, da bomo podobno imeli tudi v tem obdobju. Projekti se bodo izvajali na visoke ravni in v velikem obsegu in težave se lahko pojavijo leta 2017 ali 2018. Kaj lahko storimo? No, države članice bi lahko spoštovali svoje obveznosti in če imamo določene finančne vire, ki bi lahko vrnili, bi morali poskrbeti, da se neto plačniki ne bodo borili za nje. Ko je ostalo nekaj denarja, v preteklosti so neto plačniki želeli denar dobiti nazaj, ga vrniti v nacionalne proračune, ne glede na to, da evropski proračun je plačeval računo. Mislim, da je edini način za to, da najdemo nove načine financiranja, evropskega proračuna ta, da poiščemo pač nove vire. To je, naprimer, možnost lasnih virov v spravi in v spravnem postopku govorimo o tem. Druga možnost pa je, da podpiramo dejavnosti za to, da bi podpirali zaposlovanje mladih. V moji državi smo tako zagotovili delo za veliko mladih ljudi ko je bilo projekta konec, je 60 odstotkov teh mladih ostalo zaposlenih. To je zelo učinkovito. Svet in komisija sta oba dejala, da želita v letu 2016 ustaviti ta projekt, zato da ga bosta preučila. Ministri za delo lahko dokažejo, da so ti projekti učinkoviti. Mislim, da bi morali sami nadaljevati s temi projekti leta 2016. Kajti ti projekti so odlični zato, ker zaposlujejo veliko mladih. V moji državi nam je uspelo zmanjšati stopnjo brezposobnosti med mladimi za eno tretjino v treh letih. To je res veliko. Zato mislim, da moramo spregovoriti tudi o tem. Boj proti davčnim goljofijam in izogibanju davkom, tudi to je velik izziv. Dobro vemo, ko govorimo z finskimi premijeji in nekaterimi drugimi premijeji in ko jih vprašamo, zakaj so proti FTT-ju ali davku na finančne transakcije, so rekli, da bi se strinjali, če bi se strinjali tudi drugi premijeji. Ampak niso pa zagotovili razloga, zakaj so proti. Mislim, da bi morali projekt v zvezi z vlastnimi viri pripeljati do konca. Vemo, da je treba zagotoviti denar za rezultat pariške konference, zato da bi zmanjšali toplogredne pline ali emisije toplogrednih plinov. Eden od načinov je, da uvedemo davke za proizvode iz tretjih držav, ki pridejo v EU, odvisno seveda od njihovega prispevka k toplogrednim plinom. Če bi to storili, bi povečali tudi konkurenčnost naših podjetij in zagotovili bi, da jih tretje države ne bodo izrinile z trga in tako bi lahko pariškemu procesu zagotovili nov instrument, ki bi drugim državam pomagal, da zmanjšajo svoje izpuste CO2, zato da bo to koristilo trgu EU. Prepričan sem, da Evropski parlament ne bo proti temu. No, moja skrb je, da bi svet nastopil proti temu in nasprotoval predlogom o lastnih virih. Mislim, da bi skupina na visoki ravni za lastne vire lahko pripravila določene predloge v zvezi s tem, predloge, ki bodo otipljivi. O tem bomo govorili svetom, ker je naš proračun precej nejasen za državljane EU. Zato mislim, da so lastni viri ključnega pomena. Zato hvala. Najlepša hvala. Še dva sta na seznamu naprej, gospod Gajer. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Zadevo sem spremljal iz pisarne, ker sem imel še druge obveznosti, ampak javil sem se k besedi zato, da se odzovem na komentarje kolegic in kolegov. Gospod Fernandež je omenjal restauracijo in tistega, ki bo plačal. No, to se mi zdi zelo primerno, ker si sam tudi predstavljam tako. Nemci plačajo za meni, ne sicer samo zaradi tega, ampak ker je v časopisu enkrat pisalo, da je pri pogajanjih o MFF-u parlament postopa tako, kot da plačuje s kreditno kartico nekoga drugega. To je res močna podoba in v nemške javnosti že dolgo velja, da drugi se zabavajo z našim denarjem no, sem se s tem ne strinjam, ampak določene politične sile v Berlinu pa to spodbujajo. Potem pa sem si mislil, da je zadeva drugačna. Predstavljamo si tako. Obstaja razred, ki praznuje deseto obletnico mature in potem se odpravite v restauracijo, restauracijo Hoze in naročimo bife za 28 oseb. Gostiteljica je komisija in pripravijo meni in 28 gostov pride in prvi reče, ja, to je veliko. Drugi pride in reče, a tu so ribe, tega ne bom plačal. Naslednji pravi, a zdaj pa še želite denar za to, pozabil sem denarnico, ne morem plačati, prav tako sem zdaj brezposeln. In naslednji pride in reče, ja, ne vem, obljubil sem, da bom otrokom prinesel nekaj sladice. Ne vem, ali bo za vse dovolj. Ampak tako je, takšna je situacija. Mi smo tam, gledamo na to, denar prerasporejamo tako, da vsak dobi svoj pravičen delež, ampak vsi dobijo več, manj, nekaj drugega in tako naprej. Ampak tisto, kar si želijo vsi skupaj, tega ne vedo. Tukaj se pojavi tudi razprava. Namreč Opozoriti želim kolegice in kolege na to. Gospod Kölmel in tudi gospod Zani sta govorila o tem. Če govorimo o proračunu EU, me zanima, kdo določa, kaj bo v tem in kaj se naj bo s tem zgodi. To so države članice. Ne more biti tako, da mi zahtevamo več denarja, zato da se drastično izražam, da bi pozlatili mize. Ne, ne gre za to. Gre za to, da želimo več denarja, za to, da financiramo tisto, kar želijo financirati države članice. Ampak države članice spreme obveznosti, ampak ne želijo zagotoviti ustreznega denarja. Če želimo imeti kmetijsko politiko, regionalno politiko, pomagati beguncem in pomagati pri reševanju krize z begunci, potem je treba, da države članice povedo, kaj je prednost. Potem bomo financirali tisto in tisto, kar je pač nižje na listici, odpade. Ali pa, no to je alternativa, morda bi to bilo politično lažje. Lažje bi rekli, v redu, Odločili se bomo za eno pot, za lasna sredstva ali za dodatne državne prispevke. Ampak nisem zadovoljen, ko vidim, da v prestolnicah in v številnih prestolnicah je tako, vsaj v moje je tako, da se pač vedno počne tako, kot da je ta proračun črna luknja, v katero denar pač mečemo in ta luknja je tako globoka, da niti ne slišimo, ko pade do dna. Ampak države članice ne prevzemajo odgovornosti pri zastavljanju nalog in pri večletnem finančnem okviru tudi. Kaj ti? Pri MFF-u vsak pazi na to, da uveljavi svoj politični cilj, zato da poskrbi, da bo doma dobro sprejel, ne pa razmišlj, ne razmišljam pa o tem, da bi mm, dosegel nekaj dobrega za evropsko raven, o tem pravičnem povratku ali just retour. Mm, ne vem, ali je dobro govoriti, kaj te gospod Dominik je naprimer dal lep primer, kar zadeva izdatke regionalnih skladov na polskem. Rekel je, da je prav tako. S tem just returnjem poštenih kapitalskih tokov sloh ne bomo dosegli. Naj vam podam še en primer. Krška republika je za izvedbo olimpijskih igr dobila sredstva za izgradnjo letališča. No, letališče pa je zgradila firma iz moje države. Zadeva je zelo zapletena, zadeve smo modelirali, zato da so potem prišli denarje iz kohezijskih skladov in tako naprej. Ampak do kraja bodo prestolnice postopale tako, da so pač uplačale toliko in toliko in želijo toliko in toliko nazaj. Prijatelji rabata so z vsakim MFF-om večji, ampak če bomo tako postopali, potem ne bomo prišli daleč. Na začetku zadnjega MFF-a smo rekli, želimo si manj rabatov, na koncu smo dobili enega več, danskega v imenu severnega porenja Vesvalije, tega ne morem reči, mi smo najbogatejša država in vsak peti evro bi moral biti potem izdan ali porabljen v moji državi. Smejali bi se mi. No, pri evropskem proračunu pa bi tako moralo biti. Vsak evropski voditelj pa želi, da bi se vsak evro, ki ga plača, porabil v njegovi državi. Tako ne bo šlo. naša politična fronta ni, da zahtevamo več denarja, ampak politična situacija je takšna, da rečemo države članice, lepo prosim, imamo pogodbo, v kateri piše, kaj je treba financirati. Imamo strategijo Evropa 2020, imamo nujne razmere, ki zahtevajo denar. Vsi vemo, da v MFF-u ni dovolj denarja za to, da bi plačali vse. Zato je treba storiti eno ali drugo. Ali bomo storili manj, No, odločitev o tem ne sprejmemo mi, ali pa bo treba plačati več. Hvala. Ja, monsieur Denano, gospod Denano, kot zadnji. Gospod predsednik, ne vem, če bo uh, eh, Jose Manuel Fernandez plačal račun ali če bo to Jens Geier, ampak nekdo mora plačati račun, lahko pa gremo uh, potem na pijačo na moj račun. Kar se tiče proračuna, se mi zdi, da je bila ta razprava zelo zanimiva in eh, bogata. Hvala za organizacijo tega dogodka, hvala poročevalcu za predlog. Jasno je, da moramo revidirati eh, finančni okvir. Nimamo izbire. Več govornikov dejalo, da moramo rešiti težave in ta umestna revizija ne bo nujno rešila teh težav, ki jih imamo, eh, težav, ki jih bomo imeli v prihodnosti. Nekaj je treba narediti, vedeti moramo, kaj si želimo eh, za Evropo. Imamo en odstotek eh, BND-ja in to je popolnoma smešno, kot je dejal gospod Fernandez in drugi. Imamo proračune, ki predstavljajo, naprimer, v ZDA 6, 7, 8, tudi 20 odstotkov eh, BND-ja v zvezdnih državah. Z enim eh, odstotkom eh, nastane veliko upanja. Ljudje veliko pričakujejo od Evrope. In na to želijo izkoristiti vse te priložnosti. Ampak na to so lahko razočarani in to je težava vem, kakšne, kakšna pričakovanja imajo ljudje od evropskih strukturnih skladov in vem tudi, kako so lahko razočarani. Danes moramo eh, zagotoviti, da bomo lahko odgovorili na pozive in problematiko držav, eh, državljanov. Vedno več je kriz, imamo ruske embargo, imamo eh, migransko krizo in to so krize, ki ne pokrivajo ne same države, to so evropske krize in zato je to vprašanje, Eh, ki ga moramo obravnavati v okviru evropskega proračuna. Ne moremo pa vzpostavljati nekih eh, zunaj proračunskih eh, razmer, ki so onkraj demokratičnega nadzora. Ne vemo, kako se bo ta zgodba končala. In to je za nas zelo pomembna tema tukaj v Evropskem parlamentu. Mislim, da je treba razumeti, da Evropa potrebuje več solidarnosti. Evropa potrebuje tudi več proračunskih sredstev za to solidarnost. Seveda je vse odvisno od tega, kaj eh, s proračunom počnemo in to so govorniki prav tako povedali. Veliko je odvisno od tega, eh, kakšne smernice imamo, eh, kakšne cilje imamo in državljani to razumejo. Naprimer, vprašanje mladih je v Evropi zelo pomembno vprašanje. Zaposlovanje mladih, mobilnost mladih, to so bistvena vprašanja. Če bomo znali vse to pojasniti, potem bodo tudi državljani razumeli, eh, kako pomemben je evropski proračun, kako pomembna so visoka sredstva. No, državljani vedno eh, razmišljajo o tem, da bojo more, bodo morali eh, plačati. Da, to je res. Mislim, da obstajajo možnosti, da najdemo finančna sredstva, ki ne bodo prizadela evropskih državljanov, ne bodo prizadela in odarila po njihovih eh, žepih. Če uh, bomo zagotovili ustrezne rezultate glede na te naložbe, bodo državljani prav tako razumeli, uh, zakaj je treba uplačevati v evropski proračun. Mislim, da je ta situacija neozdar, neozdržna, potrebujemo lastna sredstva, potrebujemo bolj solidarno Evropo, ki se bo lahko odzivala na krize, ki bo lahko poskrbela za državljane v naših državah. Najlepša hvala. Najprej nekaj komentarjev. Najprej bi se rad zahvalil našim eh, strokovnjakom, eh, ki so odlično uokvirili našo razpravo. Nekaj gotovo. Od leta 2018 eh, naprej bo do neizplašena sredstva postala neozdržna imamo to, ta neizplačena sredstva, sprejeli smo finančni okvir 2014-2020, 960 eh, milijard eh, obveznosti in 908 milijard plačil. Ustvarili smo še eno vrzel, približno 50 milijard. To ni najbolj logično. Nekega Eh, dne moramo namreč eh, uravnotežiti obveznosti in plačila. Kar se tiče lastnih sredstev, pa bi povedal takole. Zahtevati moramo več od davkov eh, in manj od davkoplačevalcev. In to ni preprosto. Malo je davkov, ki jih plačujejo podjetja in ki jih na koncu uh, nase ne prevzamejo davkoplačevalci, potrošniki. 90 odstotkov našega proračuna izhaja iz sredstev iz držav članic, 10 odstotkov pa prihaja iz uh, carinskih dejatev. Te uh, carinske dejatve pa izginjajo, zato ker eh, nimamo več toliko sporazumov uh, na, na tej ravni. Morda bi morali vzpostaviti nek nov sistem uh, carin. Tudi davek na finančne transakcije. Naprimer, v Franciji smo eh, glasovali o besedilu, izglasovali smo besedilo eh, o tem eh, davku in začeli ga bomo izvajati, ko ga bodo začeli izvajati vsi ostali. Lahko pomagamo Londonu in vzpostavimo davek na finančne transakcije zgolj v evromočju. Paziti moramo, obstajajo davki, ki uh, potem prispevajo k seljenju teh eh, virov. Če bomo imeli nekoč lastna sredstva, moramo eh, paziti na breme eh, davkov na davkoplačevalce. Če bomo postali v Evropskem parlamentu pravi parlament, če bomo glasovali o davkih, kot vsi ostali parlamenti, bodo morali v tem primeru države članice znižati raven nacionalnih davkov. Države članice bodo imele na voljo manj uh, teh davčnih dohodkov, kar pomeni, da bodo manj prispevali tudi Evropski proračun. Neposredno. Toliko o lastnih sredstvih. Vprašanje našega proračuna pa je vprašanje pristojnosti. Kakšne pristojnosti so države članice pripravljene uh, predati Evropski uniji? In to bo tista prava dodana vrednost. Ali neka pristojnost, ki jo predamo Evropski uniji, zmanjša stroške izvajanja te pristojnosti. Če je torej eh, izvajanje te pristojnosti učinkovitejše na evropski ravni kot pa na evropski ravni. In to je pomembno vprašanje pri pristojnostih. Vprašati se moramo torej, katere pristojnosti so države članice pripravljene prenesti na Evropsko unijo. Na številnih področjih uh, se države članice uh, na vse kripljen Eh, pretege trudijo, da bi ohranile te pristojnosti, branijo jih in jih želijo predati Evropske unije. Glede dodane vrednosti pa takole. 80 odstotkov uh, izdatkov gre v države članice. Skupna kmetijska politika, na to kohezijska politika, kohezijski skladi uh, in drugi skladi države članice pošljejo denar v Evropsko unijo, na to pa eh, mi denar porazdelimo v državah članicah. Včasih nastajajo eh, dodatne, eh, dodatna pravila, dodatne uredbe, ki jih ljudje ne sprejemajo ravno z veseljem. Ne vem, kakšna je situacija drugot, ampak v Franciji so te stvari eh, včasih prav nespremljive. Paziti moramo na uh, to. Nekega dne bi morali imeti proračun, ki bo naše državljane zanimal. Kot je dejal Jose Manuel, je treba na to paziti. Ministri pravijo, naprimer, uh, eh, da bi uh, lahko porabili precej več uh, denarja če ne bi imeli Bruslja. In preprosto je na Evropo eh, kazati s prstom, češ eh, grešni kozr za vse je. Mislim, da se trudimo eh, pri našem delu in naša soporočevalca imata veliko odgovornosti na svojih plečih. Vprašati je treba seveda države članice, kaj so pripravljene narediti pri tej umestni reviziji, drugače nas bo čakalo veliko frustracije. Preden predam besedo sopravčevalcev, bom besedo predal eh, našim trem strokovnjakom, ki, bo poda, ki bodo podali nekaj zaključnih eh, sklepov. Gospod eh, Lekašo, najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se številnimi komentarji. Eh, Eh, številnih govornikov glede nujnosti reševanja določenih problemov in eh, ne tako velike nuje reševanja drugih, eh, kar se tiče lastnih sredstev in tako naprej. Dotaknil bi se tega, kar ste omenili v zvezi s percepcijo državljanov. Argumenti, ki sem jih podal v zvezi z lastnimi sredstvi, so šli prav v to smer. Treba je ozaveščati državljane. Ti se morajo zavedati evropskega proračuna. Kaj točno ta predstavlja, kaj je. Odločitve o proračunu morajo odražati prednostne naloge, ki jih je eh, oblikovala Evropska unija, naprimer strategija 2020, obzorje 2020 in tako naprej. To je bil eh, namen mojega prispevka. Eh, zato bi lahko zmanjšali na pet let večni finančni okvir, Eh, potrebujemo lastna sredstva, najprej potrebujemo več preglednosti, več vidnosti, več demokratične razprave uh, o tem uh, proračunu Evropske unije. In lastna sredstva so način, da nam pri tem uspe. Uh, skrajšanje obdobja na pet let je prav tako eden od načinov, da to dosežemo. V Franciji, ne vem, če to velja tudi v drugih evropskih državah članicah, uh, Eh, se trenutno v medijih ne pogovarjamo veliko o večletnem finančnem okviru. Ampak, ko to zasledimo v francoskih medijih, ponavadi citiramo eh, številko za sedem let. Proračun, ki je bil sprejet leta 2013, eh, je na primer oznanjen kot proračun v vežini 900 milijard. In vsi takoj rečejo, 900 milijard, to je ogromno denarja. In nihče ne deli to številom let na letni ravni je vsota predvsem manjša. In če to delimo s 500 milijoni državljanov eh, Evropske unije, je to na državljana zelo malo denarja na letni ravni. Veliko eh, informiranja nas še čaka, eh, tako državljanov, kot tudi medijev in tako naprej. Ko pripravljamo novinarske konference o proračunu, imamo tudi uh, urad uh, za komunikacijo Evropskega parlamenta, tam praktično ni novinarjev na teh novinarskih konferencah. Uh, včasih uh, smo v popolnoma, uh, popolni krizi, kot je dejal gospod Cameron, uh, je treba tudi v zvezi s tem kaj narediti. No, ta denar predstavlja približno proračun Francije, glede na eh, delež na eh, državljana. Državljani se morajo vsaj zavedati dejstva, da je proračun Evropske unije približno takšen kot proračun Francije. Eh, govoriti je treba o proračunu na letni ravni. Torej, če bi šli na obdobje petih let, bi bilo to bolje. No, potem bi se lahko dejansko pogovarjali spet o ciljih in tako naprej. Uh, In že s tem bi zmanjšali to številko. Da, prav imate. Ravno zato menim, da je treba govoriti o tem vprašanju lastnih sredstev. To mora biti v srček razprave. Ne gre zgolj za to, da bi uh, eh, zamahnili s čarobno paličico in uh, z lastnimi sredstvi uh, rešili vse probleme Unije. Ne, nisem naiven. Mislim, da je to nek način, uh, da preusmerimo razpravo, da ta postane preglednejša, bolj demokratična in tako naprej. Hvala. Hvala, da ste mi dali besedo. Res trpim, ko poslušam tele komentarje. Um, first... Nekaj odgovorov na vprašanja, ki ste jih zastavili. Nekaj pa vam želim povedati še prej. Države članice, ki plačajo nič celih sedem odstotka BND-ja za razvojne cilje tisočletja, so države, ki to dosegajo, to je Združeno kraljestvo, Nizozemska in Danska. Poprečje za države članice je nič celih tri. To me je res presenetilo, kajti to je več od njihovih neto računovodskih izkazov. In ljudje so s tem zadovoljni, zato mislim, da je treba tukaj nekaj razumeti. Ne gre za to, da so te države nepripravljene plačati za ukrepe v drugih državah. Zadeva je mnogo bolj globoka in dejansko moramo pomisliti, da je to nekaj drugega. Drugo sporočilo. Percepcije o obsegu proračuna. Raziskava Eurobarometra je bila izdelana pred nekaj leti in v Združenem kraljestvu ljudje menijo, da plačujejo 30 odstotkov svojega gospodarstva. To je bil poprečen odziv. V drugih državah je bil odstotek nižji, ampak nihče ni rekel ena. Združeno kraljestvo je res menilo, da plačajo zelo veliko. tudi vlade načrtno držijo ljudi v temi tukaj. Ljudje, ki so bolj evropske, bolj proevropske, ponovadi bolje obveščajo ljudi. Očitno je kakšen je razlog za to. Ljudje menijo, da je proračun vedno večji. No, od leta 2000 kot delež BND-ja proračun pada. In to vključno z razširitvijo. takratni komisar je opravil odlično delo, da je proračun ostal enak. No, zdaj pa imamo te instrumente za Turčijo, Afriko in Sirijo in tako naprej. Ja, v redu. Ali pravite, da države članice ne bi plačale, če ne bi bilo instrumentov? Kriza je in nekdo mora plačati. Morda plača svet, morda bi morali oblikovati posebni proračun na drugem planetu, plačati bi bilo treba. To je kriza, ki gre širše. Evropsko unijo obtožujejo, da pač plačuje za nekaj, kar bi tako ali tako plačali. Zato je treba res poskrbeti za komunikacijo. Zdaj pa še vprašanje, kakšna je dodana vrednost Evropske unije. Lepo prosim, pogledajte si cilje EU 2020, tam začnete. Ali so ukrepi v skladu z cilji? Drugič, ali so ti ukrepi res čezmejni? Zelo mi je všeč, ko financirate lokalne kulturne dogodke. To je lepo in prav. Ampak obstajajo tudi vladni proračuni. Ne gre za to, da je evropsko, ker je lepo. Lepo je, ni pa evropsko. Veliko je področji, kjer je dodana vrednost res vprašljiva. To je bilo financirano, ker je pač bilo to izpogajano v 80-ih in tako naprej. Če je dodana vrednost jasna, jo obdržimo, drugače ne. Še nekaj, previdni v zvezi s proračunom. Nekateri govorijo o napakah in da imamo velik problem z ugledom. No, strokovnjak na področju proračunov iz ZDA mi je povedal naslednje. Evropska unija in računi Evropske unije so najbolj pregledni na svetu, med najbolj preglednimi in izpolnjujejo najviše standarde in dejansko izpolnjujejo mednarodne standarde o računovodstvu. Če bi v Združenem kraljestvu imeli enak nadzor, ne bi mogli sprejeti proračuna vsako leto, ker pač takšnega nadzora ni. To velja tudi za druge države članice. Lepo se je pritoževati, ampak šokiran sem, ko si pogledam sistem in vidim, da je škandalozno, kako ljudje kritizirajo proračun, dejansko pa je to eden redkih proračunov. Samo osem držav ima podobno stroge postopke. Toliko, da veste. Drugič slabo upravljanje z bilančnimi izkazi. To je velik problem v Evropi, kajti brez dobrega upravljanja na tem področju bo ogroženo tudi evroobmočje, zato ker države ne upravljajo z svojimi računi tako, kot je treba. Dejansko so se mi kotine postavile po konci. toliko, da boste videli. Še nekaj, vse države nimajo prednosti od tega. Dobro, to je res, vedno obstaja oportunitetni stroški. Raziskovalni finančni del naj bi uvrstil 30-kratnik naložb in to upoštevajoč tiste, ki propadajo. Torej, okrog 30-kratnik naložb naj bi to ustvarilo to gre neposredno v gospodarstvo in dejansko denar konča tam. To je zelo veliko. Povedal sem vam, kam denar gre. Mislim, da je vprašljivo, če rečemo, da to ne šteje. Poglejte si samo oportunitetne stroške. Še nekaj o raziskavah, spet ugled, ne vidim proti argumenta. Vsi znanstveniki v Združenem kraljestvu, ki jih je več tisoč, je podpisalo, da so proti Brexitu. Razložili so, da gre za sodelovanje in tako naprej. Poglejte si znanstvenike v Švici. Zelo so zaskrbljeni, so zunaj obzorja in ne morejo sodelovati. Sodelovanje je zelo pomembno. 150 ljudi je podpisalo drugo izjavo in oni so bili na BBC-u. Tisti prvi pa ne. Mislim, da imamo problem z ugledom. In še nekaj. Nekateri me zaradi tega ne bodo marali, ampak povedati moram, da če imamo proračun kot je EU, potem je pač treba preučiti proračunsko stran. Preverite moje poročilo iz leta 2007 o dodani vrednosti za kmetijstvo. skoraj so me napadli. Ampak to je definicija dodane vrednosti. Želim povedati, da imamo proračun, ki je izplačan. Ta proračun se potem preoblikuje, prerasporedi, prenaslovi in tako naprej. Zdaj pa plačujemo nekaj, za kar pravimo, da je namenjeno nečemu drugemu in to je razdeljeno tako, da ne odgovarja tistim, ki jim je to namenjeno. Kmetijsko politiko potrebujemo, ampak jasno mora biti, kdo plača kaj. In drugič, ali gre evro iz Francije v Bruselj in iz Bruslja v Francijo, to bi bilo smiselno. Zdaj pa lahko rečem, da gre za krožno porabo ki nima smisla. Ne moremo imeti skupnih plačil. Zadeva je popolnoma drugačna. Uporabimo lahko primer kohezijske politike, zato da poskusimo najti rešitev. Če ne bi spreminjali resolucije, v redu, ampak nihče ne more priti k meni in reči, kmetijska politika je v redu, gre za dodano vrednost. Ja, kmetje so pomembni, kmetijstvo je pomembno, veliko kmetij sem obiskal ne rečem, da kmetijstvo ni pomembno, ampak politika distribucije denarja ni v skladu s tem, kar bi morali doseči. In to je eden od problemov. Vem pa, da ljudje ne želijo o tem govoriti, ampak se upravičujem, to je treba dejati. Hvala. Euh, no, res je, da politika porazdeljevanja ni sama po sebi politika, niti avtomatska politika. No, to je res prava tema za odbor za kmetijstvo. Gospod Dominik. Hvala lepa. Strinjam se, da je prišlo do napake pri komuniciranju z državljani v zvezi z EU. Nažalost, zato ker Evropa ne govori z državljani. leta in leta je bila Evropa kriva za vse napake v državah članicah. Nihče se ne spomni, da je Evropa več porabila za EU15 kot sedaj za EU28. Ljudje niti ne bi pomislili na to. Spomnijo pa se, da je bilo takrat mnogo bolje v Evropski uniji ne bodo pa naredili te povezave, da so pač takrat porabili več. Gre za težak argument, ampak morda bi lahko o tem razmislili. Poglejte, kaj ste dosegli z več denarja. Vsi so bili bolj zadovoljni. Morda bi to rešitev morali spremeniti, to rešitev rezo. Kje smo? Gospodarstvo šepa, rasti ni, izgubljamo ugled in moč na mednarodni ravni, to je to, kar smo dosegli. Torej, mislim, da s to revizijo, s tem pregledom zadeve ne bomo spremenili, časa ni, ampak teh nekaj let bi lahko izkoristili za to, da pripravimo ustrezno razpravo o prihodnosti MFF-a. Strinjam se z nekaterimi argumenti, ki sem jih slišal, namreč, da je v proračunu veliko paradoksov. Seveda že leta govorimo o tem, da bi morali izboljšati način oblikovanja proračuna, da je treba posodobiti gospodarstvo in tako naprej. Potem pa 40 odstotkov porabimo za kmetijstvo. Pika. Kadarkoli se govori o proračunu, najprej slišimo nič več kot en odstotek in kmetijstvo dobi svoje. Potem pa lahko storite, kar želite. To je absurdno če bomo tako nadaljevali in eh, če bomo v naslednji finančni perspektivi nadaljevali s tem, bo to izguba časa. Govorimo tudi o lastnih virih. Seveda moramo o tem govoriti, ampak danes smo dobili lep primer tega, kaj menijo države članice. Kazni in sankcije. Pravi lastni viri pa gredo v nacionalne proračune dokler bomo imeli just retur kot eh, vodilno politiko v zvezi s proračunom, ne bomo dosegli ustrezne rešitve. Katerikoli vir bomo poskušali najti, bo vedno prišel nek nacionalni strokovnjak, ki bo povedal, koliko se plača z račun vodskega vidika in koliko se dobi. No to pa se bo to seveda posredovalo državljanom. Poglejte, naložili smo vam te davke zato, da plačamo račune Bruslju. Nikoli ne bodo rekli naslednje. Če bomo prispevali toliko in toliko, bomo dosegli cilje. Cilje pa moramo doseči. Če to storimo, bomo bolj zadovoljni, bolj pomagali rešiti probleme. Enako velja za nove finančne instrumente. Gre za majhne prelagoditve proračuna. To ni rešitev za proračuna. Seveda moramo o tem govoriti, zadeve se spreminjajo in države članice so včasih dobile veliko donacij, zdaj pa se obračajo k drugim interesom in instrumentom. Zadeve se spreminjajo in ponuditi bi morali več instrumentov. In še zadnji komentar. Politike bodo uspešne le, če bodo seveda podprte z ustreznimi viri. Ne moremo kar na nekem evropskem vrhu reči, nekaj je treba storiti in potem upati, da se bo to zgodilo. Pika. Še vedno smo pri enem odstotku, nobenega smisla ni, da pozivamo EIB naj financira dodatne stroške in tako naprej. In potem govorimo o bančnih praksah. Oni imajo oceno trojnega A-ja. Oni niso institucija, ki lahko pošle dodatni račun. Zato bi se lahko zgodilo, da bomo izgubili tudi EIB. Potrebujemo resno razpravo o Evropski uniji. Kaj želimo? Želimo rešiti evropske probleme, to bo seveda nekaj stalo, ali pa želimo pač ohraniti proračun pri enem odstotku. Hvala. Merci. Alors, euh, je vais donner la parole. No, hvala lepa. Zdaj bom podal besedo našim dvem poročevalcem za sklepne besede. No, ampak če člani odbora to sprejmete, je med nami tudi predsednik odbora za kmetijstvo, gospod Sikirski, eh, in bi mu dali besedo za kratek prispevek. Izvolite. Z obširnostjo prisluhivam še tej diskusiji, učestvujem. Hvala lepa. Z velikim užitkom sem prisluhnil tej razpravi z gospodom Olbrichtom. Sem tudi začel z delom na tem področju. Delamo na proračunski perspektivi za to, ampak ko ste slišali, da sem tukaj in ko je nekdo rekel, da je kmetijstvo sveta krava, se nisem odzval. No, če se ne bi odzval, potem bi bil to slab znak zame, zato sem se pač javil k besedi. Odzvati sem se želel na besede gospoda Dominika. Na kratko bom dejal. SKP je ena prvih politik EU. Zagotovili so varnost prehrane. Gre za dostopnost hrane in tudi za kakovost hrane. Gospod Dominik, prav gotovo se spomnite, kako je bilo, ko smo živeli v komunizmu, ko smo imeli bone. V obdobju po vojni so bili boni po vsej Evropi. Čisto na kratko, gospod predsednik. Kmetijska politika se razvija, spremenila se je, veliko je zelenega v tej politiki. to torej je zdaj bolj ekološka politika, ne pa samo čista kmetijska politika. Tretjič, prihodki kmetov so pri dveh tretjinah prihodkov drugih poklicov. Malo je mladih, ki bi bili mlajši od 30 let. In takšno je stanje v kmetijstvu. Želimo ohraniti svoj način pridelave, ki je prijazen okolju. Imamo tudi skupne urednote, ki se spodbujajo skozi kmetijstvo. In po drugi strani, cene živil padajo po svetu. Za 19 odstotkov so padle cene lani in ta padec cen je odličen za potrošnike. No, ta padec cen pa seveda potem absorbirajo kmetje, ne trgovine. Predstavljajte si, kakšno je stanje na trgu živil. Pred dvema tednoma sem bil na sejmu v Franciji tudi v Franciji se je veliko kmetov pritoževalo. Včeraj sem bil v Šleziji, tam sem govoril z šlezijskimi kmeti. V ponedeljek bodo, oziroma so imeli svet za kmetijstvo in komisarja Hogana so prosili naj prosi in naj se potrudi za kmete. No, Gospod Hogan se bo sestal z našimi koordinatorji, zato da bi govorili o tragičnih razmerah v kmetijstvu. Tudi v Strasburu smo govorili o tem. V ponedeljek je bil ta svet torej. No, in zdaj pa res na koncu posvetiti se moramo temu, kar je dosegla skupna kmetijska politika. Seveda obstajajo tudi zunanje cene être, être dit et vous l'avez bien dit. Merci. Et votre propos a déclenché un, un, un souci de complément. Non. Eh, prav izredno vam bomo dali še 30 sekund, da odgovorite na prispevek. Izvolite. Ko sem rekel sveta krava, dve svete krave sem mislil. Nisem proti kmetijstvu, nisem proti skupni kmetijski politiki, uh, nisem niti proti znesku, ampak govorim, da ne moremo imeti razprave o proračunu, če nekaj a priori izključimo. Mislim, da razpravo potrebujemo, nisem proti in ne želim podati mnenja o tem, koliko potrebuje kmetijstvo. Želi reči le, da potrebujemo ustrezno razpravo in odprto razpravo. Se strinjamo. Pa še proizvajalcem moramo omogočiti, da se dogovorijo. Tudi proizvajalci nafte so se dogovorili in komisija iz Bruslja jih ne bo napadla zato, ker so dosegli dogovor. Tako bi morali dati tudi proizvajalcem mleka e, možnost, da se sami dogovorijo o svojih cenah. V redu, v redu. No, zdaj pa e, še naši poročevalci, ki imajo sedaj. Uh, krasno nalogo pred seboj. Eh, še enkrat najlepša hvala vsem, začela pa bo gospod Toma. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem kolegom in našim gostom. Seveda ne bom naredila povzetka, ker bi bilo to nemogoče, poskušali pa bomo to čim bolje umestiti v naš uh, osnutek uh, poročila z gospodom Olbrihtom. Mogoče samo par točk na podlagi te razprave. Najprej nekaj, kar je očitno vsem zelo jasno. Revizija in bodoči večletni finančni okvir. E, oboje je treba razlikovati v redu, ampak v tej reviziji bi gotovo lahko kaj storili. Namreč, da se prenaša vse uh, ključne točke uh, v naslednje obdobje e, finančnega okvira se mi zdi napaka. Mislim, da lahko to upoštevamo že v reviziji trenutnega finančnega okvira. Pa še nekaj, kar ni bilo povedano, da so prvi, ki so že naredili revizijo večletnega finančnega okvira in ki jo stalno in počno države članice. ki so posegle v sredstva in jih drastično znižale. In to na pol poti. In kljub temu, mislim, da je treba povedati, in tukaj se navezujem na gospoda Dominika, da ob upoštevanju začetno zastavljenih prednostnih nalog znotraj eh, večletnega finančnega okvira in ob upoštevanju političnih okoliščin, eh, ki niso odvisne od nas, moramo reči, da pač nimamo proračuna, ki bi bil usklajen s temi prednostimi nalogami. To je ugotovitev. In uh, ob vsem tem mislim, da je najmanj, kar moramo storiti, to, da našim voljivcem povemo resnico. In tu se navezujem pa še na gospoda Ljukešuja. Mislim, da dejansko moramo delati pregledno, potrebujemo več demokracije, moramo povedati resnico, ki je ljudje ne poznajo, o številkah, o, tej, eh, o tem predimenzioniranju eh, in o tem, da kdor napoveduje stalno povišanje izdatkov, ni parlament, ampak je to svet mi v glavnem dobimo uh, odločitve oziroma uh, oznanila sveta glede izdatkov in proračuna, ampak to nismo mi, nismo mi odgovorni za te spremembe in to mislim, da moramo jasno povedati. Smo pa odgovorni napram našim voljivcem in eh, za proračun eh, tudi. In če svet ne prevzame svojih odgovornosti, moramo mm, to izpostaviti, moramo to obsoditi. In to bo gotovo sprožilo obsežno razpravo. Pa še nekaj, sama sem zelo um, um, zadržana glede te dodane vrednosti. Zato, ker je to zelo subjektivna vizija in ta pristop do evropske dodane vrednosti je odvisen od vsakega od nas in bo imel vsak različnega. Potem pri tem vprašanju dodane vrednosti. Uh, pa pojdimo še naprej pri teh protislovnostih, naprimer multikulturnost in večjezičnost in tako dalje. To je del evropskih vrednot in to, da se v določenih državah dogajajo stvari, ki vplivajo na. Mm, proračun in ki jih lahko razumemo tudi v kulturnem smislu, je potem dodana vrednost za uporabo proračuna. In tudi prehranska samozadostnost Evropske unije, to je gotovo zelo pomembna dodana vrednost, tako kot bi to morala biti tudi energetska samozadostnost. Pa o tem ne govorimo, ali ne? Uh, hočem reči, da je dodana vrednost neka, nekaj subjektivnega in da bodo predvsem politične sile dokazale oziroma skušale dokazati, kje je več dodane vrednosti kot druge. Ne bo pa ta dodana vrednost izračunana z matematičnimi parametri. Ja, isto smo razpravljali tudi o uh, kolesarskih stezah. Ampak v redu. No, in potem mobilnost. Mobilnost je lahko dodana vrednost, ampak prisilna mobilnost pa ni nujna, pa ni dodana vrednost. Tako da, zato pravim, zelo subjektivne vidike imamo tukaj. Uh, zelo odvisno je, z katerega vidika in z katerega položaja nekdo na to gleda in tudi ali to na to gleda nekdo, ki je pristaš Evropske unije ali evroskeptik. Torej, mi se tukaj zazemamo za to, da, se, da so izdatki tisti, ki prinašajo to dodano prevrednost. Ja, v redu, ampak na primeru pobude za mlade bomo v uh, odboru proučevali, ali to deluje ali ne in ali ima to pozitiven učinek. No, pa recimo, recimo, da rezultat ne bi bil dober, kaj bomo storili? Ali bomo ta izdatek črtali ali bomo spremenili mehanizem? Ja, gospod Arcvi, to je mm, vaš, vaš pogled na to. Um, ampak sama mislim, da te proračunske postavke, Eh, za pobudo za mlade ne bomo ravno črtali, ampak da bo treba spremeniti ta mehanizem. In uh, še nekaj o lastnih sredstvih za konec. Mislim, in škoda, da gospoda Fernandeša ni več tukaj, da je njegov primer res uh, na mestu in da si zasluži tehten razmislek. Dejansko je tisti, ki plačuje, tisti, ki odloča. Tako je vedno bilo v vseh situacijah in v vseh skupnostih. Tisti, ki plača, tisti odloča. In zato, gospod Dominik, mislim, da so lastna sredstva nujno potrebna. Zato, ker danes je tisti, ki plača, se števek oziroma vsota držav članic. Torej so države članice tiste, ki bodo odločale in ne moremo jim očitati, da uh, ščitijo to, kar obravnavajo kot svoj nacionalni proračun. Isto velja za strukturo sredstev, od tega je odvisno vse ostalo in tudi uh, obseg izdatkov in zato se ne smemo čuditi. Dokler bo uh, struktura izdatkov v višini, če sem dobro, dobro razumela, od 80 do 90 odstotkov, uh, Uh, um, prihajale iz držav članici, bodo te to tudi tako razumele, potem bo ta, to pravično vračilo uh, uh, nekaj, kar bodo legitimno zahtevale. No in zdaj pa res še prav za konec. Torej, dokler ne bomo imeli lastnih sredstev, bo imel svet občutek, da Unija dejansko uporablja plačilno kartico oziroma kreditno kartico držav članic in vse bo torej izhajalo iz tega stališča. No, kot vidite, nas čaka zelo veliko dela, gospod predsednik. In Za konec, če mi v Evropskem parlamentu ne bomo nekoliko ambiciozni in drzni pri tej reviziji, smo lahko prepričani, da se ne bo zgodilo nič. Zato, ker ne komisija, ne svet ne bosta ambiciozna v imenu Evropske unije. In zato imamo tu mi našo odgovornost. in to bo res pomemben trenutek za Evropski parlament. Gospod Olbricht. Samo nekaj kratkih komentarjev na koncu, ker nam zmanjkuje časa. Hvala strokovnjakom za analizo. Prav gotovo ste opazili, da je proračun odraz političnih pogledov. Argumenti so lahko logični, ampak politiki nekateri vam ne bodo prisluhnili, zato ker imajo svoje predstave. Rekli ste, da neto bilančna vsota ni ustrezen dejavnik. No, vprašanje bo, zakaj imamo to? Ko ste rekli, da kohezijska politika zagotavlja rezultate, je odgovor, zakaj je kohezijska politika tako pomembna, vse sploh ni pomembna. No, to je neke vrste paralelni jezik. Nekdo da argument, nekdo pa ima politično stališče. Nekdo je proevropski, drugi je antievropski. Pika. Nekdo, ki je protievropski, bo rekel, naše so prioritete in potrebujemo denar, da te obveznosti izpolnimo. To je proevropski pristop. Antievropski pristop je denarja ni za prednostne naloge, zato je treba zmanjšati priori prioritete. Jasno je. To razpravo bomo imeli v parlamentu. Ampak problem je, da nekatere države članice trdijo, da so zelo proevropske, potem pa postopajo antievropsko. Dejansko predlagajo, da bi skrajšali ali rezali prednostne naloge in tudi proračun. Trdijo pa, da potrebujemo močno Evropo. Nekoga so nekoč vprašali, kaj je komunizem. komunizem je, da ukažeš, da bo ogen in tudi ogen potem zakuriš. Tako je. Nekdo pač poskuša Evropo uničiti. In to bodo storili skozi proračun. Nažalost, s pomočjo proevropejcev. Zato, ker proevropejci ne želijo pokazati svojega mnenja, kakšna je rešitev za nas. Kar bi morali revidirati ali spremeniti. Splošno nič. Nič. Ja, zato, ker ni kaj za spremeniti. Zadeva je tako resna, da ne moremo zadev samo malce popiliti. To ni sklep, ki ga lahko sprejmeva. Mislim, da bi Evropski parlament moral s poročilom jasno povedati, kakšno je stanje. Začeti je treba se zaostanki in s posledicami, ki jih imamo za prednostne naloge. Jasno moramo povedati, da en odstotek ne obstaja. To je laž. To ne drži več. Uradno je en odstotek, neuradno pa je veliko več. Zelo zanimivo je, da tega ni omenil nihče. En odstotek je samo ena karta. Plačuje pa se še kaj več. Jasno bi morali to povedati. Še nekaj borili se bomo za presežek, da bo to ostalo v proračunu borili se bomo za to, to je mogoče, spremeniti je treba finančno uredbo. Je to mogoče? Da. Je to nujno? Da. Zato moramo to storiti čim prej, drugače bomo morali počakati 4 leta. 17, 18, 19, 20. V 4 letih se lahko zgodi marsikaj, zadeve bodo popolnoma drugačne. Jasno je treba povedati, da nimamo dovolj denarja, pika. Ne bomo mogli plačati zaostanek. 18, 19, 20 bo zaostanek zelo visok. Kdo bo končnim prejemnikom dejal, da denarja ne bodo dobili? Kdo bo rekel, nehajte izvajati projekte, ker vam ne bomo plačali? No, proti evropejci bi bili zadovoljni, ker pač menijo, da je Evropa katastrofa. Mi pa bi rekli, da so zgornje meje umetne. Zdaj pa še zadnji komentar. Mi imamo preprosto vprašanje, ki ga moramo zastaviti zdaj. Nova perspektiva prihaja. Prvo vprašanje je, ali smo mednarodna organizacija, ki se odloči, da bo plačala en odstotek. Drugo vprašanje, kaj lahko storimo? Če določimo en odstotek, kaj lahko storimo s tem enim odstotkom? Prednostne naloge bodo posledica denarja ali pa obratno. Se bomo vprašali, kaj želimo doseči in koliko bo to stalo. Če ne bomo delali tega, če bomo rekli, prednostna naloga so en del, denar drugi del, potem zadeva ne bo šla skozi. In še ena znana floskodla, storiti moramo več za manj. In uh, priprava proračuna na podlagi rezultatov. To je vprašanje, ki prihaja in ne moremo se mu izogniti. prišli smo do presečišča, nekaj moramo storiti. Tudi, če bomo samo malce popilili, bomo to storili. To je nojno. Ampak obvestiti je treba ljudi. Hvala. Merci. Merci à nos rapporteurs, Jan Olbricht. Najlepša hvala obema poročevalcema, Jan Olbricht in Izabel Tomas. Hvala za predstavitev vašega poročila, ki so jo gotovo močno obogatili naši trije strokovnjaki, ki se jim še enkrat eh, zahvaljujem. Eh, želi še kdo besedo podrazno? Očitno ne. Torej, zaključujem se sestankom in naslednjič se bomo sestali 4. aprila v Bruslju. Hvala. Zaključujem sestanek.